Sí, sí. Good afternoon. Pozdravljeni, kolegice in kolegi. Kot sem najavil, preden smo šli na kosilo, bomo nadaljevali točno ob treh in sedem minut čez. Začeli bomo z skupno sejo odborov od Libe in Juri. in sicer v skladu s členom 51 našega poslovnika. Gre za razpravo o programu za pravosodje za obdobje 2014 do 2020. Prisluhnili bomo pred stavitvi gospe Paraskevi Mišu, ki je direktorica za civilno sodstvo pri Evropski komisiji. Potem pa bomo imeli še razpravo o tem pravosodju oziroma programu za pravosodje. Tudi glede na finančni okvir 2014 do 2020. Gre za dejavnosti, ki eh, prispevajo k ustvarjanju eh, območja pravosodja in eh, pravice. Gre za tri programe, ki trenutno tečejo. Eden o civilno sodstvo, kazansko sodstvo in tretji program preprečevanje zlorabe drog in informacijski program. Te tri programe naj bi eh, združili v en finančni inštrument, zato da bi zagotovili celovit uh, finančni pristop na področju, na območju pravosodja in tako bolj učinkovito razporeditev sredstev na različna področja, kot recimo tudi usposabljanje pravosodnih organov. Pristojna odbora v parlamentu, torej Libe in Juri, sodelujeta v tem okviru na podlagi člena 51 poslovnika. Prisluhnili bomo najprej predstavitvi komisije, potem obema poročevalcema, gospodu Filipu Klejsu v imenu odbora Libe in Luigiju Berlingerju v imenu odbora Juri. Kot podpredsednik odbora Libe bo gospod Berlinger eh, naprej predsedoval Eh, sestanku teh eh, obeh eh, skup, odborov skupaj. Gospod Berlinguer, izvolite. <clears throat> Ne bom vam vzel veliko časa sedaj, kajti kasneje bom več povedal kot poročevalec. In sicer na področju tega programa za pravosodje gre torej za skupno sejo obeh odborov Libe in Juri. Ni prvič, da odba odbora tesno sodelujeta. V okviru naših pristojnosti na področju pravosodja. Ker sta oba odbora torej pristojna za pravosodje, smo se odločili za to skupno sejo da bi posredovali mnenje parlamenta o programu za pravosodje, ki ga je predstavila oziroma ga bo predstavila Evropska komisija. Mislim, da je zaenkrat treba samo povdariti pomen, da skupno delata oba odbora na tem. Hvala, gospod Berlinguer. Sedaj pa bom prisluhnili direktorici za civilno sodstvo pri Evropski komisiji, gospe Mišu. Potem bo gospod Solskov eh, Lind povedal nekaj v imenu danskega predsedstva. Gospa Mišu je prisotna, najprej vam bom dal besedo. Pozdravljeni vsi. Hvala za to povabilo in hvala za možnost, ki ste nam jo dali, da predstavimo ta dva programa. 15. novembra je Evropska komisija sprejela predlog za eh, program za pravosodje za obdobje 2014 do 2020. Drugi program, ki ga predstavljamo, pa je program za pravice in državljanstvo, vendar o tem bom govorila kasneje. Oba programa sta zrcalna slika eden drugega v različnih eh, vidikih in sta pomembna za prihodnost različnih eh, zainteresiranih eh, subjektov. Strukturi sta podobni in določbe so podobne. Cilj je dobro delujoče območje pravosodja. Program za pravosodje pomeni združitev treh programov, kar smo že slišali gre za skromen proračun, ki je namenjen temu programu. Manj kot nič celih ena odstotka proračuna EU bo šlo v to, ampak eh, pomemben bo ta program za dobro delovanje pravosodnih sistemov. V času gospodarske krize mora Evropska unija nameniti denar tistim področjem, kjer lahko ustvarimo dodano vrednost. Dodana vrednost EU pomeni, da se proračun EU porabi za financiranje dejavnosti, ki jih države, članice in regije ne morejo same financirati ali kjer je s takšnim financiranjem moč zagotoviti boljše rezultate za evropske državljane. Za podporo temu programu za pravosodje bomo uh, še okrepili evropsko območje pravosodja, uh, Eh, pospeševali so delovanje med državami članicami, ko gre za civilno in, eh, in kazensko pravo in izboljšali učinkovitost delovanja sistemov pravosodja. To bomo naredili s tem, da bomo finančno podpirali eh, usposabljanje ljudi, ki delajo v praksi, jim dali orodja in znanje, ki jim bo omogočalo, da, konkr, kon, kon, da učinkovito izvajajo pod, eh, zakonodajo Evropske unije. Resolucija parlamenta o sporočilu komisije, svetu in parlamentu v zvezi z štokholmskim programom je Evropski parlament povzarjal, da je to predpogoj za ustvarjanje evropske pravosodne kulture. Da bi izboljšali izmenjavo podatkov med državami članicami, bo ta program uh, omogočal tudi razvoj IKT orodij tako na ravni držav članic, pa tudi, eh, kar zadeva interoperabilnost različnih rešitev na evropski ravni. Celo vrsto sodobnih orodij bomo uporabili za to, da bi obveščali državljane o tem, kakšen je dostop do odvetnikov in kako lahko uporablja različne registre in podatkovne baze, recimo zemliško knjigo, eh, registr poslovnih subjektov in druge. Na ta način jim bomo omogočili in olajšali dostop do pravosodja. Predlagamo tudi, da bi tukaj vključili boj, eh, program eh, boja proti drogam in zlasti trgovanju z njimi. To je področje, kjer evropski zakonodajalec lahko spreme minimalna pravila, kar zadeva definicijo kaznjivih eh, dejanj in sankcij v skladu z ustreznim členom pogodbe. Ker zadeva eh, boj proti drogam, tukaj bomo eh, pripravili poseben program informiranja. Naš nov pristop je, da bi dosegli čim večji do učinek na tem področju. Sedaj pa nekaj podrobnosti, kar zadeva pristop v teh predlogih. Na novo smo se, si ogledali vse stvari. Dobili smo mnenje koristnikov, uporabnikov in drugih eh, o tem, kako koristen je sedanji program. Istočasno pa smo dobili tudi priporombe o tem, kakšne so slabosti teh programov. Zato v tem predlogu poskušamo odpraviti te slabosti. To zlasti velja, kar zadeva upravljanje in dodano vrednost. V Evropski komisiji smo se sami naučili bolje upravljati z temi prihodnimi eh, projekti in vse prednosti teh projektov smo upoštevali pri prepravi tega predloga drugačno miselnost potrebujemo pri analiziranju teh eh, projektov, ki jih sedaj predlagamo. Vizualno in konceptualno so to drugačni projekti kot eh, v sedanjem programu. Cilji so naslednji. Racionalizacija, poenostavitev, učinkovitost in učinek. Vsi se boste strinjali s komisijo, da je težko danes napovedati, katere bodo prioritete leta 2020. Zato komisija tukaj ni bila tako stroga in je poskušala zagotoviti določeno fleksibilnost, boljšo kot je sedaj na voljo. Ratif, racionalizacija in ponastavitev pomeni tudi, da so programi usklajeni za finančno uredbo, ne da bi ponavljali določbe ali ne, da bi uh, izumljali določbe, ki so drugačne. To pomeni, da vs predviden uh, denar, eh, brez torej, različna javna naročila, nepovratna sredstva in tako naprej lahko uporabimo. Tudi če operativna nepovratna sredstva v teh predlogih niso omenjena, to še ne pomeni, da ne bomo uh, v prihodnosti financirali NVO-je in različne mreže. Ni tudi omejitev, kar zadeva koristnike, ki lahko prejmejo ta sredstva. Organizacija civilne družbe in organi držav članic na vseh ravneh lahko uh, prejmejo ta sredstva. Še več. Da ne bi dali prednosti kateremu koli koristniku, smo se odločili, da ne bomo nikogar omenjali z imenom in naslovom v tem predlogu. Ampak vsaka entiteta, vsak organ, organizacija in tako naprej lahko, če je pomembna za politiko EU, eh, se poteguje za ta sredstva. S tem, da smo sedanje programe združili in da predlagamo dva podobna programa na novo, poskušamo olajšati življenje eh, upravičencem. Ista pravila bodo veljala za nje, ko se bodo potegovali za financiranje na področju pravosodja, namesto da bi imeli šest različnih eh, določb, kot je sedaj primer. Glede na to, komisija želi plodno sodelovati z Evropskim parlamentom na tem področju, da bi čim prej v letu 2012, torej še sprejeli ta dva predloga. E, pogovori s svetom so se že začeli. Hvala za vašo pozornost. Veselim bom odgovarjala na vaše vprašanje, če jih boste imeli. Najlepša hvala za to predstavitev. Sedaj pa dajem besedo gospodu Solskovu Lindu, ki predstavlja dansko predsedstvo. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, poslanke in poslanci odbora Libe in Juri. Pogajanja o tem predlogu so se pravkar začela v svetu. Nova delovna skupina sveta smo ustanovili za to, da bi se lahko pogajali o tem predlogu za področje pravosodja in notranjih zadev. Roki, timing so bistvenega pomena v tem primeru, kajti sedanji programi za financiranje prenehajo veljati konec leta 2013 in pravčasno moramo vzpostaviti nove programe. Dansko predsedstvo zato meni, da je ta predlog v svetu ena od prioritet. Na prvem sestanku nove delovne skupine je bilo moč ugotoviti, da vse države članice želijo biti tako ambiciozne kot predsedstvo. Ker zadeva vsebino, razprava kaže, da eh, vse države članice eh, podpirajo predlog komisije za racionalizacijo in za združevanje programov na področju pravosodja. V veliki meri države članice podpirajo cilje, ukrepe in udeležence v programu. Vendar bomo potrebovali v svetu še nekaj razprav in predsedstvo se bo o tej vsebini z veseljem pogovarjalo tudi z Evropskim parlamentom. Z veseljem bomo prisluhnili torej, stališčem eh, Evropskega parlamenta v zvezi s tem predlogom. Hvala. Dobro, sedaj pa mislim, da bi lahko začeli kar z razpravo. Najprej poročevalec bi želel poročevalec kaj leti reči. Gospod Kleš, če se strinjate, najprej bom dal besedo gospodu Berlingerju kot sopredsedojočemu, potem pa bom dal besedo vam. <clears throat> <clears throat> Io <clears throat> vorrei iniziare con un... Želim začeti z naslednjim razmislekom, ki se nanaša na večletni program. In sicer želim začeti s to idejo večletnega programa. Mislim, da je najbolj pomemben problem na področju eh, pravosodne politike v okviru Evropske unije neravnovesje, ki obstaja med eh, tem, da imamo veliko proizvodnjo tako zakonodajnih aktov, kot tudi pravosodnih aktov in sodb eh, sodišč, ki vedno bolj oblikujejo skupno evropsko pravo in eh, med prenosom teh, in prenosom teh rezultatov na posameznega državljana. Zdi se mi, da državljani, ki eh, se lahko opira na eh, odločbe evropskih inštitucij, ki ščitijo njihove pravice, torej da je to konkretno število razmeroma nizko. Torej danes se soočamo predvsem s problemom izvajanja, izvajanja tega, kar že imamo. Z vzpostavljanjem območja pravice svobode in sicer v okviru štokholmskega programa, torej tako skupno evropsko območje, to seveda pomeni tudi, to izhaja tudi iz novosti, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba. Evropa in tudi posamezne države članice se morajo bolj posvetiti vprašanju konkretnega izvajanja. Nacionalna sodišča, ne samo Evropska sodišča, in tudi odvetniki na nacionalni ravni morajo upoštevati evropsko pravo v vsakdanjem življenju evropskih državljanov. Torej, prvi razmislek glede tega predloga komisije je ta, da ta tematika, ki je sicer vključena v večletni program, da bi morala imeti veliko večji vpliv in da je treba vzpostaviti vse pogoje za ukrepe na različnih ravnih, da bomo lahko dosegli cilj. Cilj pa je najprej, da državljani sploh poznajo pravice na temelju evropskega prava, kajti v veliki miri evropski državljani teh pravic ne poznajo. Potem pa je treba usposobiti eh, sodišča, odvetnike in drugo eh, osebje, da eh, poznajo evropsko pravo in ga tudi izvajajo. To pomeni, da moramo izvesti tudi kvantitativne preiskave naprimer, eh, imamo primer v sedemletnem programu. Ko je govora o kozalcih, pravijo, da je število sodelovanja pravosodnih organov čezmejno eden od kazalcev, kazalnikov za uspešnost evropskih politik, torej število takih primerov sodelovanja. To je prav gotovo pomemben primer, ampak kljub temu To še ni zelo jasno, kajti to je en primer, ni pa edini, kajti treba si je ogledati vse primere in se vprašati, zakaj jih je tako malo eh, v primerjavi s potrebami. Drugi kazalnik, ki je pri, predlagan v tem programu, je kako oceniti eh, praktično eh, Eh, torej praktično učinkovitost, percepcijo. Tu pa gre tudi za nekaj, kar je intuitivnega značaja, torej sploh eh, percepcija evropskega prava in tu ne moremo samo šteti posameznih primerov. Potem Eh, tudi pomankanje finančnih sredstev, tudi to beremo v programu. Gre za eh, zelo skromen program, manj kot 0,1 odstotek. Seveda ne moremo vse meriti samo s finančnimi sredstvi, ampak to je že nek indikator in sicer, da je v Evropi eh, prostor eh, pravice, prostor pravosodja, da to ni prednostna naloga. In mislim, da se moramo temu bolj posvetiti z večjo energijo. Tretja zadeva, ki jo želim povdariti, je, da je ta program nasplošno malo ohlapen. Poročevalka nam je eh, podala eh, nekaj eh, Mislim, je tudi povedala, da naprimer ni navedeno, kdo so upravičenci in tako naprej. To je razmeroma splošno. In ugotovil sem, da ta splošnost uh, včasih tudi negativno vpliva na posamezne komponente programa. Cilji, ki so omejeni, eh, omenjeni, in ki so tudi malo bolj ohlapni, ampak še bolj ohlapno je opisano, kakšni naj bi bili ukrepi, kakšne naj bi bile akcije. In to seveda lahko pomeni tudi nevarnost pri konkretnem izoblikovanju programa. Kar zadeva judicial training, pravosodno usposabljanje, to je nekaj, kar jaz ne. Eh, mi ni všeč ta izraz, ampak ga pač uporabljam, ker se omenja. Mi smo eh, v odboru Juri in sedaj bomo to delali naprej skupaj z odborom Libe. Torej, ukvarjamo se s pilotnim projektom eh, usposabljanja pravosodnega osebja. Tudi v štokholmskem programu nekaj piše o tem. Mislim, da je tudi ta del, ki zadeva usposabljanje, prešibak. V primerjavu s tem, kar je že sprejela komisija in ki je že v prejšnjih sporočilih In tudi, um, torej, kar je vključeno že v prejšnjih sporočilih komisije in kar tudi že piše v sklepih sveta. Torej, v zvezi z usposabljanjem smo sprejeli pravzaprav že več, kot predvideva ta program. Nadaljni stebr evropskega območja pravosodja je sodelovanje na kazenskem in civilnem, v kazenskem in civilnem pravu. In tudi tu bi morali v programu bolj podrobno povedati, na kakšen način se podpira to sodelovanje. Seveda je treba izvesti kvantitativne analize in je treba pod, povdariti, da je to pomembno, ampak kako bi spodbujali, da bi sodniki v državah članicah bolje sodelovali pri reševanju številnih čezmejnih primerov, Eh, ki so vidno bolj značilnost eh, dela na področju pravosodja v Evropi. Torej, sodniki bi se morali srečati, morali bi eh, konkretno sodelovati pri reševanju posameznih primerov. In kakšni so najbolj učinkoviti ukrepi za dosego tega cilja? Mnenja sem, da monitoring spremljanja, ki je navedeno v tem programu in prvi krok naj bi bil po štirih letih v okviru teh sedem, sedem let, to je preredko. Potrebujemo bolj eh, kontinuirano eh, in pogosto spremljanje. In zadnje, kar sem hotel povedati, komisija predlaga en sam program, ki je skupek eh, prejšnjih treh programov. Eh, in sicer to so eh, civilno pravosodje, kazensko pravosodje in droge in obveščanje. Um, ko mi sarka za kulturo je tudi pod, predlagala nekaj posi, po, podobnega in sicer, eh, da povežejo različne programe za kulturo, ampak naš odbor za kulturo se je na to odzval negativno. Mogoče bi se lahko tudi učili od tega, mogoče je sicer res naše področje malo drugačne, drugačno. Ampak, če se združujejo različni programi v en program, potom, potem to sicer privede do racionalizacije da se s tem zmanjša poraba denarja. Am, eh, torej, da ima to posled, eh, pozitivne posledice za proračun, ta dejstva so. Vendar kljub temu eh, nas skrbi, da se izvršitna oblast nekako izmika kontroli tega, da bi vsi, ki se s tem ukvarjajo, dobili tudi ustrezno financiranje. In to seveda tudi vodi do premikov pri financiranju iz enega sektorja v drugega. In to na vsak način povzroča določene dvome, ali je to zelo smiselno ali ne. Torej, nočem sedaj predlagati, da bi storili isto kot odbor za kulturo, ki je jasno zavrnil eh, tako združitev programov, ampak na vsak način je treba razmišljati tudi v to smer. Sedaj pa naš poročevalec, gospod eh, Filip Klejs. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi gospe Mišu za predstavitem tega programa. Zahvaljujem se tudi danskemu predsedstvu za besede, ki smo jih slišali od njih. Temelj za ta program za pravosodje se mi zdi dobro zastavljen. Poskušamo stvari nekoliko združiti. Do sedaj smo imeli uh, delovanje več programov, enega poleg drugega ali včasih celo mimo drugega, sedaj pa mislim, da s to združitvijo bodo stvari bolj učinkovito potekale. Nekaj vprašanj bom postavil in nakazal nekatere morebitne probleme v zvezi s tem predlogom programa. Eden od problemov je naslednji. Za enkrat obstaja neravnotežje geografski po, po razdelitvi teh eh, programov. To je nekaj, kar človek takoj opazi, ko si jih ogleda. Neenakomerno so porazdeljeni po različnih delih Evropske unije. Komisija mislim, da mora tukaj zagotoviti večjo geografsko uravnoteženost. Ne vem, zakaj Eh, je sedaj stvar tako neuravnoteženo razporejena po območju Evropske unije. Verjetno je kar dosti postopkov potrebno opraviti, če hoče človek eh, oziroma organizacija biti uporabnik sredstev iz teh programov. Zato je te eh, pri postopke prijavljanja treba poenostaviti tako da bomo upoštevali ne samo interese Evropske unije, temveč tudi potrebe posameznih organizacij. Tukaj je stvari moč eh, bolj racionalizirati in izboljšati. Geografska razporeditev je torej nekaj, kar je uh, potrebno izboljšati. Kolega Berlinguer je že omenil naslednji problem, namreč gre za zelo eh, veliko število zelo hlapnih formulacij v tem predlogu. Kaj je sploh tisto, kar imenuje komisija Evropska dodana vrednost? Najprej je treba ne vem, nekaj dokazati, ko gre za uh, dokazovanje upravičenosti do uporabe sredstev. Tukaj je cel kup formulacij, ki so zelo hlapne, nedoločne. Umestno poročilo, ki naj bi ga komisija pripravila v letu 2018, je morda nekoliko prepozno. Verjetno bo takrat že treba začeti s pripravami za naslednji sedemletni program Zato ne razumem, zakaj tako pozno predvideva komisija pripravo mestnega poročila. Morda ne bi bilo slabo pripraviti tudi seznama upravičenih ali upravičencev. Torej tistih, ki so že lahko prejeli sredstva iz sedanjega programa. Ne vem, zakaj se ta seznam skriva, zakaj ne bi tukaj nekoliko bolj transparentno delovali. To so tiste stvari, ki se mi zdijo, da so najbolj očitne. Hvala. Hvala, sedaj smo slišali oba poročevalca. Vidim, da se javljate k besedi. Van de Kamp, gospod Van de Kamp je prvi, ki dobi besedo. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bom govoril nizozemsko, tako kot gospod Kleis. Opravičujem se zato, ker sem prišel z nekoliko zamude v to dvorano. 40 eh, nizozemskih študentov imam na obisku. Saj veste, kako stvari tečejo študenti. Ni vedno vse tako, kot si človek predstavlja naprej. No, ampak sedaj k temi sami. Strinjam se z tem, kar naj bi bila vsebina tega programa. To smo slišali danes, ampak zdi se mi, da je treba te programe nekoliko bolj racionalizirati. Ja, učinkoviti res moramo biti, ampak neka pravičnost bi morala tukaj biti, ko gre za te programe. Zlasti, če izhajamo iz potrebe, da korektno, ustrezno in pravilno izvajamo eh, vse, kar je predvideno v štokholmskem programu. Zaenkrat mislim, da je porazdelitev sredstev in pozornosti neoptimalna. Vsak, kdo bo dobil nekaj izmed 27 terice, ampak ne vem, če nam bo to na koncu koncev kaj dosti prineslo. Tudi učinkovitost bo manjša zaradi tega. Tudi merila za ocenjevanje učinkovitosti programov ali programa v tem našem primeru je treba izboljšati. Treba je ugotoviti, zakaj bo nekdo iz tega proračuna dobil toliko, drugi pa manj. Treba bo dokazati, ali je nekdo v preteklosti že dosegal rezultate, ki so otipljivi. Torej moram reči, da sem malce razočaran zaradi tega, ker evropsko pravo v poprečju ljudje in organizacije premalo poznajo. Torej, ozaveščanje bi tukaj tudi bilo potrebno okrepiti. Mislim, da bi dansko predsedstvo, komisija in sploh svet eh, morda temu morali posvetiti še nekaj pozornosti. Hvala. Gospa Gönc je naslednja. Hvala v imenu skupine S in D in kot bodoča poročevalka v senci za ta program tudi sama menim, da se z novo opcijo B, torej da imamo na mesto šestih programov samo dva programa, strinjam. Ampak tako kot predgovorniki, tudi sama menim, da potrebujemo bolj konkretizirane programe. Po eni strani imamo dva programa, kar bi moralo biti bolj učinkovito, poenostavljanje in tako naprej, ampak po drugi strani potrebujemo pravno uh, preglednost, kako se bodo sredstva za med različne cilje razdelevala in to iz enega leta v, let, v drugo leto. Torej treba vedeti, katere so prednostne naloge, v kolikšni meri bo uh, Evropski parlament sodeloval pri določanju letnih delovnih programov in pri razdeljevanju sredstev. Torej, strinjam se s tistimi, ki so že govorili o tem. Drugo vprašanje pa je evalvacija in spremljanje programov. Tukaj potrebujemo konkretne kazalnike. Vem, da je, gre tukaj za nekatere cilje, ki jih je težko meriti, kar zadeva njihovo doseganje, ampak mislim, da je pomembno zagotoviti tudi našim državljanom, da ta sredstva, ki niso ne vem kako visoka, ampak vseeno smo uporabili za to, da bodo državljani od tega imeli neko korist. Ta dva vidika sta torej pomembna. Prvič, preglednost potem definiranje programov, porazdelitev eh, sredstev med cilji, geografska eh, razporeditev, geografska uravnoteženost programov in kazalniki. Tukaj moramo biti bistveno bolj konkretni kot do sedaj. Hvala. Hvala, gospa Risbek. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi Pozdravljam predlog, katerega namen je racionalizirati obstoječe programe in na ta način eh, tudi odpraviti podvajanja in eh, neočinkovitosti prejšnjih programov. Vseeno pa sem nekoliko razočarana kot eh, vsi člani obeh odborov. Razočarana zaradi skromnih sredstev, ki jih Evropska unija temu namenja. Čeprav se moramo osredotočati na bistvo, pa se bi vse eno zdi, da to kaže nekoliko žalostno sliko tega, kar Evropska unija predstavlja kot prednostno nalogo svojim sodržavljanom. Dobro, proračun je skromen in zato je najprej treba se osredotočiti na prioritete. In na ta način določiti, kako eh, financirati bistvene in pomembne projekte. Komisija je predstavila časovni okvir, to je treba upoštevati. Seveda ne smejo nastopati praznine vmes in upam, da se bomo hitro dogovorili o tem še letos. Tu je pa še metoda, ki je pomembna, kaj te več govornikov je že reklo, program je predvsej nedoločen, predstavnica komisija je rekla, da je to zato, da lahko zaživi naša domišljija in da bomo laže delati. Ker pa eh, se človek po naravi boji praznine, pa eh, bomo predlagali smernice, o katerih se bomo dogovorili. In, eh, Eh, tu se pridružujem nekaterim kolegom. Namreč ena od prioritet je poudariti usposabljanje vseh, ki delajo v pravosodju. Tu je treba stvari spodbuditi, kajti izzivi usposabljanja so ogromni in pri, izg pri eh, izgradnji eh, enotnega evropskega pravosodnega prostora ne bomo uspeli, če ne bomo ustrezno usposobili ljudi. Le tako bo lahko ta skupni prostor postal realen. Podobno velja za dostop do programov. Potrebujemo portal, tako da bomo zagotovili prepoznavnost, inovativno prepoznavnost, možnost uporabe vsega, kar obstaja na področju Eh, digitalnega sveta, tako da bi na ta način olajšali dostopnost in eh, prepoznavnost, kakor tudi poenostavitev za državljane. Eh, še vedno nekaj besed o metodah. Seveda potrebujemo kazalnike za pripravo poročila o evalvaciji. Še toliko bolj je to potrebno, če pogledamo malo nazaj v vzratno ogledalo. Vidimo namreč, da so evalvacijska poročina treh prejšnjih programov vsebovala predvsej slabosti, iščem pravi izraz, da ne bi bila preveč eh, slabšalna. Nekatere države članice niso nikoli eh, predstavile projektov, nekatere države članice niso nikoli dobile denarja, čeprav so poskušale dobiti ta denar. Nekatere države so malo zastopane ali pa sploh niso zastopane in to daje mnogo možnosti za nadaljne delo. Veliko dela je tu še treba opraviti in naša volja je iti po poti poenostavitve in eh, zagotavljanja večje prepoznavnosti. Vse to v kontekstu skromnega proračuna. Veliko stvari nam še ostaja, eh, predvsem pa je treba opredeliti prioritete in to bo smisel našega dela in pa talenta naše skupine. Eh, liberalcev in demokratov. Hvala, sedaj pa gospod Brons. Hvala. Skupno območje pravosodja, to je lepa zamisel, kjer bi pravica in pravosodje prevladala posod, ampak to ne sme pomeniti harmonizacije zakonodaje in pravnih sistemov. Eh, pravo se razlikuje od države do države in eh, pravico se dosega po različnih eh, kanalih. Zato nek skupno moče pravosodja ni dovolj za zagotavljanje pravice. Obstajajo nekatere samozadovoljne države, članice Evropske unije, ki hočejo zapirati ljudi, ker izražajo svoje mnenja in ker, ki hočejo ukinjati politične stranke zaradi njihovih programov in ki hočejo predpisovati različna mnenja, naprimer o tem, kaj se je v Armeniji dogajalo leta 1915. Takšne države niso civilizirane. Eh, države, ki eh, pravico in pravosodje poznajo. Zgodovina je del preteklosti in če je bila totalitarna eh, politika nekaterih v preteklosti, jo je treba tako ovrednotiti. Torej, malo nas bo 28 v EU in moramo zagotoviti, da bo ta šablona pravzaprav sama po sebi ustrezna, pravična razvijati nove pravne eh, orodja, kot recimo evropski nalog za prijetje, niso, ni vedno v interesu pravičnosti. Na ta način lažje sedaj ljudi izganjamo iz EU in, jim, eh, in jih eh, na nek način posredno obsodimo na zaporno kazen tam, kjer se pač znajdejo. Ti poskusi harmonizirati različne pravne sisteme niso v interesu pravičnosti, temveč v, so v interesu vse večje pristojnosti Evropske unije. Verjetno potem, ko bomo denar porabili za ta program, se bodo mnogi bolje počutili, ampak na ta način ne bomo uh, zagotovili pravičnost, tako kot v preteklosti. Odpustki niso zagotovili pravičnosti. Hvala. Gospa Mišu, bi želeli se odzvati na te pripombe, ki smo jih slišali. Preden dam besedo obema poročevalcema za sklepe. E... Najlepša hvala. Za nas v komisiji je zelo koristno prisluhniti vašim mnenjem in vam posledovati naš način mišljenja, ki smo ga zasledovali, ko smo pripravljali eh, ta program. Seveda ne pričakujem, da se boste v celoti strinjali z nami, temveč da z nami v prihodnosti sodelujete pri pripravi tega programa. Ampak nekaj je gotovo. Če tudi, tudi mi menimo, da proračun ni velik, je pa ta program zelo pomemben. Če tudi sem jaz naredila napako pri predstavitvi programa v tem pogledu, in dala vedeti, da to ni velik znesek, pa je vseeno ta proračun večji, kakršnega imamo za te programe danes. Ta proračun je po mnenju komisije pomemben, seveda pa je sredstva čim bolj učinkovito in uspešno treba uh, porabiti, zato da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Mnogi ste govorili o slabih programih, ampak ne pozabite nečesa. Seveda tega ne bo pozabila tudi komisija. Namreč, da bomo imeli letne delovne programe. Vsak od ukrepov in projektov bo natančno opisan v tem letnem programu dela. Zaenkrat vzpostavljamo širok okvir tega programa, pa tudi razvijamo metode o tem, kako bomo ocenjevali, kateri bodo kazalniki, nekateri ste povdarili, da se sprašujete, kako bo spremljanje in evalvacija potekala. To so vse stvari, o katerih se bomo v prihodnih mesecih še morali pogovarjati. Govorimo o geografski razporeditvi programov oziroma projektov. Moramo poskusiti, da bomo te projekte, programe, eh, približali državljanom in državam članicam. Seveda pa ne morem nikogar prisiliti, da prijavi svoje projekte. Osredotočili se bomo torej pri svojih naporih. Vse inštitucije so tukaj mišljene na to, kako omogočiti uh, upravičencem iz vse Evrope priti do teh sredstev. In to je nekaj, kar že počenjamo letos v okviru sedanjega okvirnega programa, tistega, ki še velja. Pa še nekaj. Letni delovni programi, poročanje. Vse to je namenjeno večji preglednosti porabe denarja, ki nam je na voljo. Ne bo komisija trošila tega denarja komisija bo samo upravljala z proračunom in zato je za nas pomembno, da to naredimo tako, da bomo dosegli cilje in dosegli čim boljše uh, rezultate, boljše v prihodnih letih, kakor do sedaj. Hvala. No, sedaj se pa vrnimo k poročevalcem za zaključke. Gospod Kles, vi boste prvi. Hvala lepa, gospod predsednik. Z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da obstaja kar precejšna stopnja konsenza med eh, člani odbora o določenih načelih, recimo, da je treba natančno določiti cilje, da je treba določiti tudi kriterije, kako te cilje doseči. Potem ste vsi podarjali tudi pomen transparentnosti in nestrpno pričakujem že Eh, sodelovanje s komisijo, s poročevalci v senci in z gospodom Beligverjem, eh, da pripravimo skupaj to poročilo. Gospod Beliger. Tudi jaz bom zelo kratek. Res je, zdi se mi, da eh, je razprava pokazala, da obstaja v glavnem soglasje o pomembnih točkah. Želim pa tudi pomiriti komisijo. Torej, sodelovali bomo zelo tesno s komisijo, tako kot smo sodelovali tudi pri drugih temah in na vsak način želimo, da se po možnosti vključijo tudi naši predlogi v to, kar pripravlja komisija. Torej, treba je upoštevati to, kar je bilo povedano v tej razpravi. Želim pa povdariti dve stvari. Torej, globoko sem prepričan, da, moramo, da se moramo stalno prizadevati, da primerjamo to, kar piše v zakonih in to, kar se vsak dan dogaja med državljani. Torej, in tu spet gre za izvajanje. Uh, torej gre tudi za. Torej, treba se je vprašati, zakaj uh, je tako malo učinka tega, kar smo zgradili s tem velikim projektom uh, evropskega prava. Ta, zakaj, zakaj je učinek na državljane tako majhen? Ampak to uh, je treba obravnavati v sedemletnem programu, ne v enoletnem programu uh, delovnem programu. Torej, to je prva stvar. In druga stvar je usposabljanje. In tudi tu, tako kot komisija to že dela, tudi s podporo uh, Evropskega parlamenta, mislim, da je to treba bolj konkretno zapisati tudi v ta sedemletni program, vse kar zadeva usposabljanje. Hvala lepa za vaše prispevke k razpravi. Zlasti se eh, zahvaljujemo članom odbora Juri, ki so se nam pridružili v tej skupni razpravi o tej pomembni temi, ki se nanaša na usposabljanje zaposlenih v pravosodju. Najlepša hvala so predsedojočemu gospodu Belengverju. Sedaj pa gremo kar takoj naprej na, na naslednjo točko. Sedaj se bomo še prej poslovili od cenjenih kolegov. Hvala lepa. What is this? The program, the program establishing rights and Ah, yes, yes, yes, yes, yes. I jumped over the point number 17. Skočil sem številko 17, ki se nanaša na uvedbo programa za pravice in državljanstvo. Kot poročevalka je kolegica Kinga Guns med nami, vendar pa je predvidena tudi predstavitev komisije, direktorica za eh, civilno sodstvo, gospa Paraskevi Mišu, bo govorila o večletnem finančnem okviru 2021-2027 in o okrepih, ki so predvideni na evropski ravni in ki naj bi prispevali k vzpostavitvi območja uveljavljala pravic, ki izhajajo iz eh, temeljne listine o človekovih pravicah. Te pravice oziroma program za pravice eh, predstavlja nadaljevanje treh eh, programov temeljne pravice in državljanstvo, B, DAFNE 3 in 3, eh, proti diskriminaciji, raznolikost in enakost med spoloma za zaposlovanje. Vse te tri programe so združili zato, da bi stvari poenostavili in racionalizirali. Glede na to, da je bilo ogotovljeno, da je področje pravic precej razdrobljeno. Tukaj imamo predstavnico komisije gospe, eh, gospo Mišu, potem predstavnika sveta gospoda Lindna in potem ste tu tudi člani odbora. Gospa Mišu, najlepša hvala. Najlepša hvala za to priložnost, da vam lahko predstavim program za pravice in državljanstvo. Opravičujem se, če bom določene stvari ponovila. Eh, sicer se bom poskušala izogniti ponavljanju, ampak nekatere stvari so enake. Bom pa z veseljem odgovarjala na vaša vprašanja. 15. novembra smo predstavili drugi program. To je program za pravice in državljanstvo za obdobje 2014-2020 drugi program uh, sem predstavila prej, to je program za pravosodje. Skušali smo zagotoviti, da bi eh, zagotovili čim več sinergije podobnih postopkov, tako da bi eh, imeli eh, upravičenci lažji dostop do teh programov. Za ta program predlaga komisija finančno ovojnico. 439 milijonov evrov na leto znaša ta finančna ovojnica. Namen te finančne ovojnice je podpirati zakonodajne in politične ukrepe in dejavnosti EU in spodbujati eh, pravice eh, in enakost eh, državljanov in gospodarstva. Namen je nadaljevati z uspešnim delom treh programov temeljne pravice in državljanstvo, drugi program je program Dafne in eh, tretji program je eh, progres, to je progres eh, proti diskriminaciji in za enako spolu. Torej, združili smo te tri programe zato, da bi racionalizirali in poenostavili financiranje. Nikakor ta združitev ne pomeni, da polagamo manj pri manj pozornosti oziroma manj pomena eh, kateremu od treh programov. Ta spremena v strukturi ne pomeni, da bi eh, se financiranje teh treh programov ustavilo. Ravno obratno, komisija namerava ohraniti vse te dejavnosti, namerava jih tudi izboljšati z eh, dodatnim razvojem sinergij, ki že obstajajo med programi komisija je zlasti upoštevala rezolucijo Evropskega parlamenta o dosežkih, dosežkih in bodoč, bodočih eh, možnostih programa DAFNE. Program DAFNE je Evropski parlament podpiral, odkar je bil ustanovljen. Res je, da se ime DAFNE v Eh, programu ne omenjen, niti ni omenjen program DAFNE v naslovu. Vseeno pa so dejavnosti tega programa v celoti vključene v obseg tega programa. Kar pa zadeva eh, pravice in državljanstvo, tu pa želi komisija eh, sprožiti sinergijo za boj proti nasilju, nad ženskami in otroci. Program za pravice in državljanstvo bo prispeval k ustvarjanju območja, kjer bodo pravice ljudi zagotovljene in zaščitene. Ravno tako bo ta program zagotavljal močno podporo vsem politikam, ki spodbujajo enakost in ki so namenjene boju vseh, proti vseh, vsem vrstam diskriminacija. Financiral bo dejavnosti, ki spodbujajo enakost med spoloma, ki preprečujejo eh, nasilje. Ravno tako se bo do še naprej financirale dejavnosti za vključevanje Romov. In vsi glavni deležniki bodo še naprej eh, zagotavljali financiranje za dejavnosti na tem področju. Program bo podpiral tudi pravice otrok s tem, da bo zagotavljal potrebna finančna sredstva za pomembne pobude, med katerimi naj omenim 116 nič nič nič eh, številka za eh, poročanje o izginulih otrocih. Tukaj naj eh, omenim tudi poseben sistem za eh, razpis okrepa v primeru nevarnosti za otroke. Poleg tega bo program zagotavljal tudi praktično pomoč državam članicam pri izvajanju bodoče zakonodaje na tem področju, ravno tako bo zagotavljal tudi eh, sredstva za spodbujanje pravic, ki izhajajo iz evropskega državljanstva. Um, Pa naj vse eno podarim nekaj stvari, ki sem jih že omenila, mogoče nekateri niste bili tukaj. Z novimi očmi gledamo na ta program. program. Naši cilji so enake kot pri programu za pravosodje in sicer racionalizirati, poenostaviti, biti učinkoviti in imeti največji možni učinek. Ravno tako želimo zagotoviti fleksibilnost kajti fleksibilnost potrebujemo zato, ker eh, moramo prilagoditi programe za obdobje 2014-2020. Za konec naj povem, da smo se začeli pogovarjati s svetom o teh vprašanjih in z veseljem pričakujemo razprave z Evropskim parlamentom, tako da bomo dopolnili te dele našega predloga. Hvala lepa. Eh, gospod Linde, v imenu sveta. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane članice in člani odbora Libe, bom eh, zelo kratek, kajti veliko tega, kar sem želel povedati, sem eh, omenil že prej, ko sem eh, predstavljal prejšnji program. Kot ste ravno kar slišali, se s tem, ukvarja, se s tem programom ukvarja nova ad hoc skupina sveta in predlagano je, da se oba programa obravnava paralelno. Tak pristop je razumen, zato ker se pojavlja veliko podobnih vprašanj eh, v zvezi s tema predlogoma. Kot sem eh, omenil prej, čas je tu pomemben in zato nameravamo ta program obravnavati kot prioriteto pogajanja so pokazala, da države članice nasplošno podpirajo osmeritev komisije na tem področju, se pravi, podpirajo napore komisije, da se na tem področju zadeve poenostavijo in racionalizirajo. In uh, eh, za zanimanje pričakujem poglede Evropskega parlamenta in upam, da bomo tudi uh, eh, čimprej začeli z poglobljeno razpravo z Evropskim parlamentom. Hvala lepa sedaj pa gospod Busutil, a, a, pardon, pardon, poročevalka, gospa Gönd. Se opravičujem. Eh, eh, eh. Težko je govoriti o tem programu, ne da bi omenjali tudi prejšnji program. Ne želim se spuščati v podrobnosti. Eh, ne želim govoriti o transparentnosti, učinkovitosti, geografski porazdelitvi in tako naprej. Eh, te stvari so več ali manj enake kot pri prejšnjem programu. Zelo pomembno je, da je Evropski parlament vključen v pripravo letnega programa dela. Res je, da ne moremo predvideti točno, kaj se bo zgodilo in ne vemo še, kakšne bodo prednostne naloge leta 2020. Mislim pa, da je eh, zelo pomembno, da na, natančno pripravimo ta program za to, da zagotovimo tudi ustrezno financiranje. Predstavnica komisije je omenila poenostavitev, učinkovitost in tako naprej. Mislim pa, da je zelo pomembno, da gledamo na to zelo konkretno. Poenostavitev je pomembna z dveh vidikov, z vidika upravljanja sredstev, poleg tega pa je zelo pomembno poenostaviti pravila in pa samo upravljanje skladov za uh, upravičence, kajti uh, upravičenci trenutno hudo trpijo zaradi zelo zapletenih pravil, ki so obstajala do sedaj. Kar pa zadeva samo vsebino programov tu je en del, ki se eh, nanaša bolj na eh, državljanstvo in ta del je bolj konkreten. Mislim, da je tu lažje predvideti, kaj se bo zgodilo in lažje določiti prioritete. Drugi del, ki pa se nanaša na eh, vidik temeljnih pravic, je pa dosti manj konkreten. In zato je tu zelo pomembno narediti več za ozaveščanje. Zelo malo državljanov po Evropi je, ki bi vedeli, kaj točno pomeni Lizbonska pogodba za njihove pravice, kako jo lahko uporabljajo. In eh, v parlamentu smo že večkrat omenili, da moramo na tem področju več narediti. Celo področje temeljnih pravic je treba okrepiti. To velja tudi za eh, antidiskriminacijo, enako ksenofobijo. Te stvari so zelo pomembne, vedno bolj v zadnjih letih. In eh, nekateri državljani imajo občutek, da njihove pravice niso enako zaščitene. Omenili ste Rome, pa so tu še drugi, kot so starejši in tako naprej. Pametno bi bilo specificirati te skupine prebivalstva. Potem horizontalna direktiva proti diskriminaciji še ni bila sprejeta, mislim, da bi morali, morali razmisliti, kako naprej v tej smeri, eh, morali bi razmisliti tudi o spodbudnih ukrepih za pripravo te horizontalne direktive. Uh, uh, citizens, we... Pa govorimo o pravicah državljanov, moramo omeniti tudi načela Evropske unije ta, ta načela so eh, temeljne pravice demokracije in te je treba zavarovati. In ko govorimo o zaveščanju, moramo začeti s šolo obveznimi otroci, sicer ne bomo nič dosegli. Ne, bolj konkretne kazalnike potrebujemo, bolj specifične programe, Evropski parlament mora biti udeležen pri pripravi programov dela. Mislim, da je prav, da ne govorimo točno o zneskih, o te e, se bodo ukvarjali drugi odbori, mislim pa, da moramo narediti več na sami osebini predlogov. Hvala lepa, gospa Gönc. Gospod Busotil. Chairman, I am uh, intervening on behalf of the EPP. Govorim v, omen, v imenu Roberta Angelilija, ki je danes predsednikom Šulcov v Atenah, eh, kjer govorita pred grškim parlamentom nocoj. Torej govorim v imenu njega, ki je poročevalec v senci ALS. E ALS e pozdravlja to dejstvo, eh, pozdravlja to poročilo ta predlog, ki tirega namen je poenostaviti in združiti eh, določene stvari pod eno streho. To se nam zdi dobro, kajti menimo, da se bomo tako izognili nepotrebnemu zapravljanju denarja in nepotrebni birokraciji. Eh, cela eh, administracija bo sedaj lahko pod eno samo streho. Pozdravljamo zlasti nekaj elementov v tem predlogu, ki so za nas eh, pomembni, recimo splošni cilj, da se eh, vključi poseben povdarek na pravice otrok, potem priznavanje pomena doseganja ciljev programa, s tem, da se spodbuja eh, usposabljanje in pa da se ozaveča ljudi da, preko eh, močnejših mrež potem eh, eh, da se financiranje poveže z rezultati. Mislim, da se moramo osredotočiti na takšno metodologijo. In končno je tu še vključenost oziroma vključevanje oziroma, pardon, eh, med ukrepe vključuje ta predlog tudi podporo glavnim evropskim mrežam. Gospa Anželili me je prosila, naj vam povem, da je predsej nevladnih organizacij že stopilo eh, z njo v stik v zvezi s eh, amandmaji. En konkreten eh, primer, ki je bil omenjen, je Missing Children Europe. Eh, to je mreža, ki je eh, tudi vzpostavila to eh, nujno številko za primer izginotja otroka in ta številka bi se morala vključiti tako, da bi imeli do nje dostop neposredni, neposredno tisti, ki jo rabijo. Toliko za sedaj, bomo pa zelo malo predstavili bolj konkretne primere. Gospa Veksom, hvala lepa, gospod predsedojoč. Sem poročeval kaj v senci skupine Alde in v imenu svoje skupine se zahvaljujem komisiji za predstavitev. Ta predlog izhaja, kot smo slišali, iz eh, treh že obstoječih programov. kombinirati poenostavitev postopkov financiranja z, eh, k rezultatom usmerjenim pristopom je res nekaj, kar si želimo. Veliko eh, sinergij je mogoče doseči, povečati učinkovitost, vendar pa se pojavljajo tudi vprašanja oziroma skrbi nas, da bi se katere stvari utegnile izgubiti. Vsi vemo, da je hudič v podrobnosti. Ampak kar je še hujše, hoditi se včasih pokaže v prazninah. Dafne bi moral ostati poseben cilj. Kako namerava komisija izvesti strateško delo na področju nasilja proti ženskam in otrocem? E, to je delo, ki trenutno poteka v okviru Dafne 3. E, nobenega pojasnila nismo slišali v zvezi s tem. Druga stvar, ki me skrbi, pa je, ta, da se eh, delo, eh, ki, ki se osredotoča na enakost, otegne eh, izgubiti in da ne bo dobilo dovolj pozornosti. Potem me pa skrbi še člen 4. Druga točka v tem členu se nanaša na preveč ciljev in tako obstaja nevarnost, da se ti celi med seboj izničijo oziroma da niso jasni. Te cilje bi bilo treba predstaviti ločeno, tako da se ve, za katere cilje gre. Potem bi predlagala tudi boj proti ksenofobiji in ekstremizmu k eh, tem ciljem. Glede na to, da se ksenofobija in ekstremizem povečujeta v državah članicah, bi morali sprejeti ustrezne ukrepe za boj proti njima. In ta program bi bil uh, primeren za to. Potem me skrbi tudi to, da se enakost med spoloma omejuje na uh, eh, istem mestu kot diskriminacija uh, starejših in pa invalidov. To so stvari, ki, ki bi jih morali ločeno obravnavati. Gospod predsednik, to so moje prve pripombe in uh, Z veseljem bom sodelovala s poročevalko, gospod Kingo Gens in pa z drugimi poročevalci v senci ter vse komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kirk Hope. Chairman, um, only got very... Gospod predsedujoči, samo nekaj pripomp imam v tej fazi, ampak želim samo povdariti, človek mora biti previden. Seveda so vsi programi, ambiciozni programi zaželeni, ampak človek mora biti eh, pozoren in previden, da ni preveč ambiciozen in preveč nejasen eh, pri teh ambicijah. Lahko se zgodi, da je veliko željana, se znamo, potem pa nobena od teh želja ni izpolnjena. Mislim, da je nastopila priložnost, kjer uh, vpraš, kjer se pojavi vprašanje informiranosti in ozaveščanja o tem, kaj je na razpolago v Evropi, kaj lahko mladi najdejo zlasti v svojih odnosih z drugimi mladimi, kakšni so pozitivni elementi vsega tega. Mislim, da bi morali izkoristiti priložnost in uh, to narediti. Potem eh, informacijski center v tem parlamentu, recimo, naj omenim. To je znak, dokaz, da če se nekdo nečesa loti na pravi način, potem je tudi rezultat pozitivni in ljudje se tudi dobro odzovejo. Zato, ker ljudje veliko krat ne dobijo objektivnih informacij o eh, stvarih, ki so za nje možne. In zato bomo z veseljem podprli Eh, predlog, ki upošteva obstoječe in ki zagotavlja tudi ustrezno razširitev informacij. In mislim, da je to tudi delo uradov Evropskega parlamenta po Evropi, kar pa zadeva izobraževanje, pa ni nobenega dvoma, da moramo nadaljevati se svojimi pobudami na tem področju, kajti konec koncev. Eh, mladi so tisti, ki morajo eh, razumeti te programe, kajti veliko krat pa se zgodi, da jim ne posvetimo dovolj pozornosti. Gospod Jakolino. Hvala, gospod predsednik. Ta program o pravicah državljanstva je na vsak način zelo pomemben, ampak danes moramo o Evropi govoriti tudi o pravicah, ki se jih zanika državljanom, kajti v mnogo. Torej, zavrnjenih pravicah, naprimer socialna vključenost, potem pravica do eh, blaginje, pravice za starejše osebe, potem eh, pravica do hitrega sojenja, vse to se pogosto zanika in zato um, se zdi, da ta eh, program vsebuje seveda skoraj se, seznam, predolg seznam točk. Ehm, Kaj ti eh, pogosto vzpostavljamo neko tehnokracijo, s katero nič ne rešujemo. Program je treba opredeliti bolj podrobno, podrobno. Državljans, za državljanstvo je potrebno zagotoviti predvsem pravice, ki so tudi uresničljive. Moramo se seveda osredotočiti na sredstva, ki so na voljo in tudi eh, sestaviti seznam konkretnih projektov, ki jih želimo izvesti. Eh, Torej, ta projekt mora biti po eni strani ambiciozen, po drugi strani pa tudi izvedljiv. Gospa Veržja, hvala lepa, gospod predsednik. Ko poslušam o racionalizaciji in poenostavitvi, me vedno začne skrbeti. Želela bi biti tako optimistična, kot so bili tisti, ki so govorili pred menoj, ampak za sedaj. Uh, bom ostala nekoliko zadržana. Moj občutek je, da bo ta eh, program nekoliko pomešal stvari. Želela bi, da mi zagotovite, da bodo plačila odobrena za prejšnje programe ohranjena in da eh, bodo ostali tudi določene druge dejavnosti za državljane. Sem skeptična, kajti naši sodržavljani potrebujejo eh, ob, in ustresne informacije, mora se jim stvari transparentno in pre, na prepoznav način predstaviti, ampak če se tako mešajo, potem te prepoznavnosti ni. O programu za pravosodje smo že govorili. Mene zanima, kako se ta program navezuje na program za pravosodje in na program Evropa državljanov kajti eh, na eni strani se ukvarjamo z Evropskim letom eh, državljanstva, po drugi strani se ukvarjamo z ovirami za državljanstvo. Sama se ukvarjam s temi vprašanji in ugotavljam, da eh, težko delamo na tem, da imamo težave pri poskušanju zagotavljanja prepoznavnosti. Želela bi konkretne rezultate poskuša se postaviti na mesto tistih, ki iščejo informacije in mene močno skrbi, da so na koncu čisto zgubljeni in ne vejo, kje jih naj najdejo. Zarit, Ramažat, Sesa. Je, ste končali, gospa Veržja. Then we turn back to the commission again. Madame Michu, maybe you would... Še enkrat obračam komisiji, gospa Mišu, ali bi komentirali tisto, kar je bilo rečeno, potem bomo pa še, potem bomo pa še dali besedo gospe Gönc. Dovolite mi, da eh, poskušam odgovoriti bolj nasplošno. Kot smo rekli, še vedno razpravljamo o stvarih in ne bi želela prejudicirati tega, kakšen bo predlog na koncu. In kar zadeva učinkovitost in pa poenostavitve, na to sem že dala odgovor. In rekli smo, da bomo zagotovili boljše upravljanje. Tudi interno smo poskušali stvari nekoliko poenostaviti, da bi bilo življenje upravičencev nekoliko lažje. In upam, da bomo letošnje leto videli rezultate trenutno tekočih. Eh, projektov. Vendar pa mislim, da, ni, da ni, eh, ni nujno, da je naš cilj viden. Naš cilj je biti učinkovit, doseči rezultate in doseči, da bojo državljani vedeli, kaj obstaja. Prepoznavnost, vidnost. To je povezano z ozaveščanjem ljudi o državljanih. Jaz mislim, da ta program ne meša ciljev. Kar zadeva vprašanje, kako bo komisija vključila različne elemente različnih obstoječih programov. Sama vem, da so bili narejeni določeni podrobni predlogi za ta program. Lahko vam povem, da sem videla tudi nekaj zelo uh, koristnih uh, komentarjev, ki jih je mogoče upoštevati. Videla sem pa tudi druge komentarje, ki bi pa ogrozili samo arhitekturo in metodologijo projektov. S svetom in parlamentom moramo najti pravo ravnovesje, zato da bomo dosegli tisto, kar bi želeli. S tem bi zaključila to prvo razpravo. Prepričana sem, da bomo imeli priložnost eh, še sodelovati na teh vprašanjih. Sedaj pa gre beseda vam, gospa Götz. Hvala lepa. Tudi jaz se veselim dela na tem dosijeju s komisijo, svetom in se svojimi kolegi. Nekaj komentarjev je bilo zelo koristnih in mislim, da bo naša naloga najti pravo ravnotežje. Imeti moramo jasne, prepoznavne cilje, istočasno pa teh ciljev ne sme biti preveč. Naše vodilo mora biti evropska dodana vrednost, ki še ni definirana, vendar pa bi bilo koristno, če bi to opredelili. Kateri so tisti cilji? katerim lahko prispevajo direktno upravljanje sredstva. Iskati moramo sinergije med različnimi skladi, tudi izven teh programov. Ko, če govorimo o boju proti diskriminaciji, moramo razmisliti tudi o tem, kako doseči sinergijo z drugimi programi. Hvala lepa za vse komentarje in veselim se že nadaljne razprave o tem. Hvala lepa. No Hvala. Če ni drugih eh, pripomb, potem smo zaključili obravnavo te točke, kar zadeva program za pravice in državljanstvo. Sedaj pa bomo nadaljevali z naslednjo točko in sicer je to Evropsko leto državljanov 2013. Poročevalka je gospa Papadopolo, ki je že v dvorani. Torej, obravnavali bomo predloge sprememb, ki so bili eh, podani na njeno poročilo. Gospa Papadopolo je poročilo predstavila. 9. Um, februarja na zadnjem sestanku, na zadnji seji. Po, tim, po tej predstavitvi je bilo vloženih 114 predlogov sprememb in za sedaj uh, so uh, na razpolago samo v izvirnem jeziku, uh, prevodi pa bodo do, na voljo do 9. marca. Najprej bomo uh, dali besedo poročevalki gospe Papadopolo in potem bo sledila razprava. Mikrofon, prosim. Hvala, gospod predsednik. Želim se zahvaliti vsem, ki so prispevali predloge sprememb. Kajti to bo vodilo seveda do izboljšanja in do okrepitve tega poročila. Vse, vsi ti predlogi Eh, govorijo o tem, da moramo izboljšati ozaveščanje o pravicah povezanih z evropskim državljanstvom, predvsem v času ekonomske in socialne krize. Predlog komisije je torej nova možnost za razpravo o evropskem državljanstvu in gre predvsem eh, za to, da to postane. Eh, v središču politične agende. 115 eh, predlogov sprememb je bilo vloženih. Eh, sem pa zelo vesela, kajti mnogo teh predlogov eh, so upada s tem, kar si sama želim in uh, gre predvsem torej za Evropsko leto državljanov 2013. Večina predlogov sprememb podpira to, da se uh, da ne reče Evropsko leto državljanov, temveč Evropsko leto državljanstva. Eh, in da se proračun za to leto, torej proračun je zelo omejen, če upoštevamo, da je za Evropsko leto 2010 27 milijonov bilo namenjenih za ta namen, za 2011 11 milijonov za Evropsko leto, 1 milijon za 2013 je zelo majhen proračun hvala gospe Verđat in gospe eh, Grisbek, kaj ti predlagata, da bi se ta proračun povečal vsaj na 5 milijonov. In celoti se strinjam s tem predlogom. Eh, razen tega obstaja tudi še drugač, drugo soglasje in sicer večina predlogov sprememb podpira idejo, da evropsko državljanstvo naj ne bi bilo omejeno samo eh, na ozaveščanje glede svobodnega gibanja. Eh, temveč moramo poskušati 2013 povečati ozaveščenost o vseh pravicah, ki so povezane z evropskim državljanstvom. Torej ne samo eh, pravica gibanja in se naseliti v, drugi, v kateri drugih državah, temveč tudi sodelovati pri volitvah pod tem eh, diplomatsko-konzularno eh, zaščito, eh, pod tem tudi, da se obrnejo na Evropski parlament ali na Evropskega varuha človekovih pravic in tako naprej. In razen tega je treba eh, eh, državljane bolj povezati z evropskimi inštitucijami. Seveda eh, čakamo še na prevode predlogov spremim do 9. marca, ampak prvi, prve pripombe so, da se številni amandmaji eh, sklicujejo na listino o temeljnih človekovih pravicah in tudi na pravico uh, uživati vse pravice državljanstva brez kakršne koli diskriminacije glede na nacionalno pripadnost, rasno pripadnost, virsko pripadnost, spolno usmirjenost. Uh, eh, Eh, spol eh, ali eh, invalidnost in tako naprej. In seveda se sklicujemo na 22. člen listine o temeljnih pravicah EU. Nekateri predlogi tudi opozarjajo na to, da je premalo informacij eh, za državljane o njihovih pravicah in da je treba tudi zmanjšati vrzel med eh, državljani in institucijami, da se ta vrzel pravzaprav celo povečuje in to je, natreb, to je treba premostiti. In potem ovire in težave in tudi kršitve. Torej, um, treba je zagotoviti predvsem tudi lastninske pravice, potem uh, tudi vse, kar zadeva uh, pravice uh, Eh, mednarodnih zakonskih zvez in tako naprej tudi premoženske zadeve v zvezi s tem. V amandmajih eh, se opozarja tudi na to, da primankuje informacij in da je treba eh, povečati informacij torej da, dati več informacij o tem in predvsem tudi o možnostih za um, zaposlitve drugot, za zaposlitev drugot. In razen tega potrebujemo več informacij o sodnih postopkih, kaj ti državljani želijo biti bolje obveščeni, tudi preko evropskega portala o pravosodju. Na vsak način je treba poskrbeti za boljše informacije o celotnem področju pravosodja. Torej, eh, na vsak način bo ta razprava prav gotovo zelo zanimiva, kaj ti gre za to, da vključimo državljane bolj v ta demokratični proces sprejemanja odločitve in to, zato je pristojen tudi parlament. Eh, seveda, mnogi predlogi sprememb so podobni in zato sem prepričana, da bomo tudi dosegli kompromise. Eh, veselim se tudi prispevka komisije in sveta, kajti na zadnji seji eh, žal nista bila prisotna predstavnika komisije in sveta, da bi povedala svoje mnenje. Hvala, gospod Pampadopolo sedaj pa bosta komisija in svet povedala mnenje. Komisija, prosim. E, prosim, povejte, predstavite se tudi. Gospa Burnett. Hvala za to, da ste mi dali besedo. Komisija se želi zahvaliti Eh, poročevalki za osnotek poročila in tudi članom odbora, ki so podali predloge sprememb na ta predlog. Pozdravljamo eh, predloge, ki eh, želijo okrepiti ta predlog in ki si prizadevajo za bolj aktivno vlogo državljanov in da bi se bolj čutili del tega evropskega projekta. Eh, torej večkrat je, bilo, je bila povdarjena tudi ekonomska finančna kriza in zato moramo postaviti državljane v uh, središče delovanja Evropske unije in jim olajšati življenje. In zato želi komisija govoriti z državljani in o državljanih. In zato želimo pozornost posvetiti ljudem in ne načelom. In zato tudi ta naslov. Eh, kar zadeva pravno podlago, komisija eh, za, razume odbor Libe, da se, pobe, da se to poveže tudi z drugimi pravicami, pravic eh, dovolitev, potem do konzularnega varstva in tako naprej, državljansko pobudo in tako naprej. Ampak želim vas opozoriti na to, da je sklica na 20. člen pogodbe v Evropski uniji v prvem, prvi uvodni izjavi to že vse pokriva in na vsak način je namen komisije, da še naprej obvešča državljane o teh pravicah. Razen tega želimo izvedeti za skrbi in ideje državljanov, predvsem tudi v javnih posvetovanjih. Uh, torej organizirajo naj se različne prireditve v državah članicah s predstavniki evropskih inštitucij, predvsem tudi z predstavniki nevladnih organizacij, kar zadeva proračun, drži, da je to nizka vsota, ampak razlog za to, razlogi za to so trije. Prvič, eh, eh, sredstva, ki so predvidena v tej vrstici niso omogočila više vsote. Komisija je mnenja, da v času varčevanja ni primirno eh, predvideti visokih eh, vsot za eh, aktivnosti v zvezi s komunikacijo. Ne gre samo za proračun, temveč gre tudi za sinergije, za ideje in zato želimo mobilizirati vse strateške partnerje znotraj komisije, znotraj uh, inštitucij in tudi eh, skupnosti zainteresiranih strani. Torej, vse želimo vključiti v to, da razvijemo komplementarne pobude eh, tudi iz drugih virov in z različnimi oddelki se že pogovarjamo, da bi to zagotovili, kar zadeva časovnico za organizacijo tega leta moramo seveda najprej doseči dogovor o tem in potem moramo začeti s pripravami in sicer v tesnem sodelovanju z vsemi inštitucijami EU, še posebej s parlamentom. Torej, želim povdariti, da ne smemo omenjati preveč eh, cid, splošnih političnih ciljev, temveč treba je ponuditi državljanom platformo, da sami izražijo, izrazijo želje in skrbi. To je pomemben mejnik pri vzpostavljanju evropskega državljanstva in tudi v prihodnem poročilu o tem bomo omenili naslednje ukrepe, ki jih bomo potem postopno izvajali. Upam, da bo vaš odpor. Eh, podprl to, da bi čim prej prišli do dogovora, tako da bomo hitro lahko začeli sodelovati z vami in z drugimi partnerji in da bomo potem eh, izpolnili tudi želje državljanov. Gospod Lind za svet. Hvala. V imenu sveta želim eh, povedati, da pozdravljamo osnutek poročila poročevalke in z velikim zanimanjem tudi eh, ocenjuje eh, številne predloge sprememb. Svet je trenutno, trenutno pregleduje osnotek poročila in tudi predlagane predloge sprememb, tako da še ni trdnega stališča sveta o tem, kar zadeva eh, razprave v svetu o predlogu komisije, torej ta predlog je bil obravnavan na ravni strokovnjakov in samo majhni predlogi sprememb so bili podani na to. Torej, svet je bolj ali manj v celoti podprl predlog komisije in pristop komisije, da imamo jasno definiran in eh, jasen cilj za eh, to leto evropskega državljanstva. Predsedstvo z zanimanjem eh, je prisluhnilo eh, tudi predlogu poročevalke, eh, da bi omenjali več pravic evropskega državljanstva, ampak na vsak način moramo te zadeve obravnavati v primirnem kontekstu, torej to je treba povdariti. Kar zadeva časovnico in tudi finančno situacijo, je pomembno, da bo cilj Evropskega leta 2014 zelo jasno, jasno opredeljen in zato je treba, ampak treba se dogovoriti tudi čim prej, tako da bo komisija lahko z, z, začela s pripravami. Če želimo uh, bistveno razširiti to temo področje, potem bi se tudi razprava o tem podaljšala in uh, s tem bi bila ogrožena tudi pravočasna priprava tega leta. Osnutek poročila je dobro izhodišče za nadaljne razprave in svet se veseli teh razprav eh, z vključitvijo vseh strani. Vse bomo storili, eh, da bomo čim prej dosegli napredek na tem področju. Hvala. Sedaj pa imajo možnost člani odbora. Najprej je na vrsti gospod Rizbek. Merci, euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa Antigoni Papadopolo za njeno poročilo in za njene komentarje. Žal imamo besedilo samo v angleščini, zato ga nisem mogla natančno prebrati, ampak sem vesela tudi vseh amandmajev, 114 jih je. In to kaže, da tudi poslanci dajajo veliko pozornosti Evropskemu letu državljanov. Državljanstvo bi po mojem mnenju moralo biti prva prioriteta Evropske unije. Brez evropskih državljanov ni Evrope in ne moremo Evrope graditi brez državljanov, zlasti v današnji gospodarski krizi, v krizi vrednot, je evropsko državljanstvo bistven element in ko sem prebrala to besedilo in ko sem poslušala predstavnika komisije in sveta, sem dobila občutek, da je Evropski parlament eh, tudi udeležen pri tem naporu, da bi skušali eh, spraviti gor nek eh, kot vigalo, ki se spušča. Večina državljanov se čutijo oddaljene od tega, kar delamo mi in uh, ni jih veliko, ki bi se uh, čutili privržene evropskemu državljanu, vendar pa imamo zelo malo sredstev, da bi obrnili ta trend. Uh, certain... Iz tega razloga sem tudi sama vložila kar predvsej predlogov sprememb. Zelo na hitro prvi predlog spremembe. Želela bi, da bi lahko eh, eh, to leto 2013 razširili, da se ne bi osredotočali samo na prosti pretok, ampak da bi vključili vse vidike življenja v demokratični družbi, kot so trajnostni razvoj, načelo nediskriminacije, enakost med ljudmi in tako naprej. Skratka, da vključimo vse, kar je pomembno za pospeševanje eh, privrženosti evropski družbi. Potem v predlogu sprememb omenjam tudi vprašanje eh, sodstva, mogoče je to profesionalna deformacija. Prosti pretok, po mojem mnenju, ni mogoč eh, brez eh, območja varnosti, svobode in pravice. Malo se mi zdi presenetljivo, da s, eh, nič ne najdemo o pravosodju oziroma o pravici, meni se pa zdi, da je zlasti v tem letu zelo pomembno obvestiti eh, tudi državljane o vsem, kar obstaja. Saj to so tudi lahko potencijalne stranke pred sodiščem. Eh, tu je štokolmski program. In tu so še drugi temeljni teksti, s katerimi se ukvarja naš odbor. Eh, portal Vloga portala je seveda pomembna. Vsi si želimo izboljšati učinkovitost tega portala. Ravno tako je treba olajšati dostop do portala za vse državljane. Naj podarim en vidik, kolegice in kolegi, da spoštujemo načelo večjezičnosti. jezičnosti ampak resnično, ne samo toliko, kot se da. Tako da bodo vsi videli, kaj si želimo in pričakujemo. In upam, da bi uspeli in v večji meri vključiti regionalne in lokalne organe na vseh nivojih. Tako da bi vsi pokazali, da Evropa predstavlja resnično rešitev za eh, milijone evropejcev v tem globaliziranem svetu. Kar pa zadeva eh, 5 milijonov za ta program, Antigona je povedala, da je ta znesek takšen in predstavnica komisije je tudi rekla, da si komisija želi nekaj eh, privrčevati. Eh, dala sem predlog spremembe, eh, pa so mi povedali, da je neveljaven. Kaj sklep iz leta 2012 pa vsebuje točno eh, isti, eh, isto določbo, zato ne razumem, zakaj eh, bi bil ta amantma neveljavn. In zdi se mi, da je bistvenega pomena, kaj ti treba je zagotoviti, da našo politično voljo spremljajo ustrezna sredstva, tako da lahko eh, urezničimo svoje ambicije. Hvala. Euh, Merža. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj se pridružim zahvalam, ki so bile že izrečene poročevalki, kajti dejansko je predstavila nekaj predlogov, ki jih mnogi podpiramo. Strinjam se s tem, kar je povedala Natalija Grisbek. To velja zlasti za uh, proračun, obe sva dali isti predlog spremembe. In eh, v prejšnjem letu je parlament zahteval povečanje proračuna in parlamentu je tudi uspelo dobiti to zvišanje, ampak zdaj se mi zdi čudno, da bi ravno eh, to evropsko leto dobilo najnižji znesek, kar jih je kdajkoli bilo dodeljenem kakemu evropskemu letu in to se mi zdi škandalozno. In eh, tu gre dejansko za pomembna načela, ki, pom, ki eh, pomagajo razumeti državljanstvo. Mislim, da nas nima komisija kaj učiti tukaj. Predlog komisije je nekoliko bolj eh, odražal namen interesa za državljane, In če bi bilo temu tako, bi dali manj predlogov sprememb. E, sama sem poročevalka za mnenje e, odbora Kult. Če, če sem prav razumela, se stališči komisija in sveta nista nič spremenili. In to že vsta čas. Nekaj tedno že govorim o tem. Potem se dejansko sprašujem, ali Evropski parlament sploh čemu služi, zlasti, če govorimo o državljanstvu. Mislim, da lahko lahko enako odločamo v zvezi eh, s tem vprašanjem kot svet in komisija in da bi v tem težkem obdobju bilo lepo, če bi se izognili eh, določ, določ, eh, določenim obtožbam, da državljani ne poznajo dovolj Evrope in svojih pravic. Naj ponovim nekaj, kar sem že povedala in kot sem rekla, sem poračevalka tudi v odboru Kult. Naj povem nekaj o pomenu izobraževanja za državljanstvo. Tu je pomembno vprašanje, kako se približati mladim, kako pritegniti mlade otroke, kajti menim, da se mora začeti izobraževanje za državljanstvo v najzgodnejšem otroštvu. Mislim, da sem povedala približno vse, kar sem hotela povedati, gospod predsednik. Gospod Bronks. First... Hvala. Ko sem prvič slišal, da bo 2013 leto državljanov, sem bil optimist, v smislu dobro, se bomo Eh, to bomo pripravili za 2014 in potem bo mimo, ampak to se nadaljuje in nadaljuje in nadaljuje. Poročevalka govori o maastrichtski pogodbi, eh, kjer je bilo ustanovljeno evropsko državljanstvo, da bi okrepili evropsko identiteto in da bi eh, poglobili evropsko povezovanje. Evropsko državljanstvo ni isto kot nacionalno državljanstvo. E, nacionalno državljanstvo se pridobi e, na osnovi zakona, na osnovi, e, na osnovi torej rojstva in tako naprej. Torej, in tudi identiteta med nacionalnim državljanstvom in tako naprej malo la, lažja kot na evropski ravni. Državljanstvo naj ne sme uh, opredeljevati nacionalnosti. Torej, mislim, da je evropska identiteta, sicer ne identiteta Evropske unije, ki ima stare korenine, skupno zgodovino, kulturo in mogoče tudi eh, vojne, ko smo se borili drug proti drugemu, ampak eh, gre eh, predvsem za razširitev nacionalnosti in to ni eh, nadomestilo prvega, čeprav to ni vedno tako bilo. Če eh, tu ustvarjamo neko artificialno državljanstvo, potem to ne temelji na čustvih identitete in tudi eh, ne bo ustvarilo take identitete. Evropska identiteta na eh, kulturnih in zgodovinskih eh, koreninah Eh, torej, da bi imeli nekaj, kar temelji samo na državljanstvu, na evropskem državljanstvu, to ne bi eh, delovalo. Um, Uh, razen tega um, vidimo, da prihaja tudi vedno več oseb iz tretjih držav in tudi to ne spodbuja evropske identitete. Uh, razen tega gre torej tudi za svoboden pretok delavcev. Uh, to nihče od nas se avtonomno ne odloča, da se bo kar tako, da bo se bo kar tako selil. Temveč gre predvsem za to, da imaš eh, večji profit, ki je drugi. Evropsko državljanstvo nima eh, kaj opraviti z zgodovino, temveč gre predvsem za gospodarske vidike. Ljudje, eh, Eh, eh, v bistvu gre predvsem za gospodarske eh, vidike in tega ne smemo pozabiti, torej pravica voliti naprimer v evropskih parlamentarnih volitvah in tako naprej. Demokracija je moč oblast ljudi, demosa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 združiti v neko skupnost, ki potem oblikuje identiteto gospa McIntyre. E, torej, sprašujem se predvsem o primernosti tega predloga, da bi imeli Evropsko leto državljanov ali državljanstva leta, leta 2013. Priznavam, da je komisija eh, izrazila podobne skrbi eh, Eh, predvsem kar zadeva denar, ki je zato predviden. Ob vseh eh, gospodarskih eh, težavah v Evropi, varčevalnih ukrepih, ki so potrebni, finančnih težavah, s katerimi se soočajo države, kakršna je Grčija ali tudi visokih stopnjah brezposelnosti, naprimer portugalskem, se bo ljudem zdelo, da to, popo, ni, da to sploh ni relevantno. Torej, vsak izdatek eh, glede spodbujanja evropske identitete ali da bi več ljudi pridobili za občutek, da so državljani EU, to nekako ne bo delovalo. Vendar nekaj me še posebej skrbi in sicer, da to poročilo in predlogi sprememb vedno omenjajo pravice, pravice državljanov ni pa nobene obmembe odgovornosti in meni se zdi, da so pravice in odgovornosti dve strani iste med medalje in sicer medalje demokratičnega državljanstva. Oboje je pomembno, imaš pravico voliti, imaš pa tudi odgovornost, da voliš. Demokracija zahteva aktivno participacijo, imamo uh, več vrst odgovornosti uh, pri državljanih. Če citiram Edmunda Burga, Edmund Burg je bil uh, Irc v 18. stoletju, preselil se je v Anglijo in več let je bil v poslanski zbornici v Združenem kraljestvu eh, in mnogi ga imajo za filozofskega ustanovitelja modernega konzervatizma. Rekl je, vse kar je potrebno, da zlo, zlo triumfira, je, da dobri ljudje ne naredijo nič. Če želiš prevzeti odgovornost, potem je to vitalen del državljanstva in to tudi zagotavlja demokracijo. You. Mrs. Danoka, your turn gospa Danoka. Hvala. Naša skupina podpira glavne ideje eh, v tem poročilu. Torej, v imenu uh, naše skupine nismo po, um, vložili veliko predlogov sprememb, želim samo podpreti v bistvu poročevalko. Uh, sprašujem se in postavljam vprašanje gospe Papadopolu in tudi predstavnikom komisije in sveta, kar zadeva zamenjavo, spremembo naslova. Mislim, da to ni samo formalna sprememba, temveč tudi vsebinska sprememba v pristopu, torej kaj želimo poudariti eh, v tem letu in uh, v ukrepih, ki jih bomo izvajali. Državljanstvo, torej eh, rekla sem že, da v prejšnjih razpravah, da smo za spremembo naslova in s tem se poudarja bolj koncept državljanstva Evropske unije in kaj to pomeni, da je to tudi nova kakovost pravic in da to pomeni tudi dodatne pravice za vse, ki živijo na ozemlju držav, eh, na ozemlju EU in sicer ne samo državljani držav članic, temveč tudi tisti, ki stalno tu prebivajo. Potem vprašanje dvojnega državljanstva je s tem povezano. Harmonizacija zakonodaje v zvezi z državljanstvom. In ta naslov bi pač zaobjel vse te vidike. Razpravljali smo Eh, v odboru za peticije tudi o tem in poročevalc, poročevalec Stavrokakos ni vedel, da je, bil predlagan, da je bilo predlagano, da se spremeni naslov. Torej, moj predlog poročevalki je, ker imamo štiri različna mnenja, torej, kaj se bo zgodilo zdaj s tem naslovom, a ga bomo spremenili ali ne ali mislite, da eh, bo možno spremeniti ta naslov, da bomo s tem uspešni, jaz vam to na vsak način želim. Gospa Papadopolo, slišali ste več vprašanj in sedaj imate možnost, da se na to odzovete. Hvala. Želim najprej odgovoriti na zadnje vprašanje. Razlog, zakaj smo eh, predlagali spremembo naslova, je, zato ker je v resoluciji Evropskega parlamenta z 15. decembra 2010 uporabljen ta naslov eh, in gre za 20. obletnico vzpostavitve Evropskega državljanstva eh, v Maastrichtski pogodbi 1993 s tem, da eh, spremenimo ta naslov v Evropsko leto državljanstva, želimo povdariti vsa vse pravice državljanov, kako ohraniti te pravice, kako se zavedati teh pravic, kakšni mehanizmi obstajajo v Evropski uniji za zaščito teh pravic in v času ekonomske krize je to pomembno. E, ljudje so polni skrbi in vprašanj in mislim, da je pravi čas, da razložimo, zakaj pravzaprav gre pri evropskem državljanstvu. Popolnoma se strinjam, da ne gre samo za pravice, temveč tudi za odgovornosti. To, kar je povedala gospa McIntyre, s tem se strinjam. Pomembno je, da povdarimo oboje. Iz, eh, Eurobar, iz eh, torej, ankete Eurobarometra se kaže, da so eh, Eh, ljudje malo zaskrbljeni, kaj pomeni to državljanstvo. Včasih eh, mislijo, da imajo več odgovornosti kot pravic, več dožnosti kot pravic. No, pomembno je za državljane, da sodelujejo, da se vključujejo. V našem poročilu eh, pravimo, da mora biti eh, sodelovanje v demokratičnih procesih v ospredju našega zanimanja. Potem evropska identiteta. No, ta evropska identiteta temelji na skupni zgodovini in kulturi. To naj ne bi bilo nekaj umetnega. In če Eh, če opozarjamo na te pravice v okviru evropskega državljanstva in to pač ni samo pravica se naseliti kje drugje, temveč tudi eh, eh voliti potem eh, postaviti vprašanja Evropskemu varuhu človekovih pravic, eh, razpravljati z drugimi državljani o nadaljem razvoju Evropske unije in tako naprej. Poudarek mora biti na vseh teh pravicah skupaj. In da odgovorim na to, kar je povedala predstavnica komisije. Res je, da se moramo osredotočiti bolj na ljudi kot na načela in postopke. Ampak zato potrebujemo tudi več denarja, kajti ta omejen proračun, ta proračun je tako skromen, da bo do eh, bomo imeli politike, ki se usiljujejo ljudem od zgoraj, namesto da bi jih vključili v oblikovanje teh politik. Zato povsem po podpiram to, da naj bi komisija razmislila o tem in razmislila o povečanju proračuna. Naš namen je, da bi dosegli eh, s svetom in komisijo ta dogovor čim prej, tako da bomo uresničili to leto. Ne vem, ali svet res podpira eh, mnenje, ki sem ga pripravila. Kaj ti prvo stališče predstavnika sveta je bilo to, da svet podpira uh, predlog komisije z manjšimi spremembami. Ampak jaz sem predlagala dve ali tri strani, ki so zelo vitalne in sicer povečanje proračuna, sprememba naslova, kajti mislimo, da je bolje govoriti o državljanstvu kot samo o državljanih in Želim tudi še nadaljna pojasnila sveta, torej v zvezi s tem ob koncu moram povedati, da uh, sem prisluhnila tudi temu, kar ste povedali gospe Grisbek in Verža. Uh, in pravzaprav razmišljam tudi tako kot oni dve. Kot Evropski parlament moramo storiti vse, da povečamo ozaveščanje za evropsko državljanstvo. To eh, je vitalnega pomena. Eh, tudi v času ekonomske krize smo videli, da je premalo tega uh, ozaveščanja in nekatere države so v velikih težavah. In zato je vprašanje, ali naj bi se res uh, ljudje preselili iz južnih uh, s, uh, držav v Srednjo Evropo ali severno, severne države, da najdejo um, delo, ali pa naj bi vzpostavili pogoje, ki jim omogočajo, da uh, živijo doma. Uh, ali pa tudi seveda, da uh, izkoristijo možnost, da študirajo drugi. torej uh, uh, treba je zagotoviti pravice iz evropskega državljanstva brez kakršne koli diskriminacije. Za to gre. In to evropsko državlja, leto državljanstva nam nudi možnost, da opozorimo na to in da sprožimo kampanjo za ozaveščanje o teh pravicah evropskega državljanstva. Hvala. Mislim, da ste povedali svoje mnenje. To bi naj bil konec razprave, razen če bi komisija in svet še želela kaj nakratko reči v odziv. Ne? Dobro. Potem pa pojdemo naprej. Prisluhnili smo članicam in članom in naporočevalki gospe Papadopulu. Sedaj lahko določimo rok za orientacijsko glasovanje v odboru Libe in sicer 8. maj bo to. Poročevalko bomo prosili, da nadaljuje še naprej z delom in da lahko na mesto aprila glasujemo o tem poročilu 8. Eh, maja. Sedaj pa 19. točka. Pristop EU do kazanskega prava. Poročevalec je naš kolega gospod Cornelis de Jong. Gre za obravnavo osnutka poročila. Zavedamo se vsega okvira, ki je tukaj prisoten. Gre za globalizacijo kriminalitete, gre za razvoj območja pravice v Evropski uniji, še zlasti potem, ko je Lizbonska pogodba uh, dala novo vsebino izvajanju območja svobode, varnosti in pravice. To je zelo zahteven cilj, ki pa ga bomo dosegli med drugim tudi tako, da bomo izboljšali kakovost in doslednost zakonodaje Evropske unije na področju kazanskega prava istočasno pa naj bi to bilo skladno z temeljnimi pravicami, ki izhajajo ne samo iz listine, Evropske listine o človekovih pravicah, temveč tudi iz nacionalnih sistemov držav članic. V tem okviru smo organizirali tudi uh, hearing oziroma javno razpravo konec lanskega leta, 8. decembra bolj natančno. In takrat smo se odloži, odločili, da bomo pripravili poročilo na lastno pobudo in uh, to nalogo smo zaupali gospodu De Jongu. Sedaj nam bo predstavil osnutek poročila. Hvala, gospod uh, predsednik. Drži, da smo o tej pobudi že razpravljali v preteklosti ampak treba je ugotoviti, da je bilo, bil, bila ta javna razprava zelo zanimiva, omogočila je bogato izmenjavo mnen, tudi akademiki so prispevali svoje mnenja o tem, No, v zadnjih eh, tednih pa sem izmenjavo mnenja z predstavniki držav članic, komisije in sveta, pa tudi z ljudmi iz eh, univerzitetnih eh, krogov. Splošna ugotovitev je, da ko gre za kazansko pravo, moramo biti zelo previdni, tako na nacionalni kot tudi evropski ravni. Največja napaka, ki bi jo lahko politiki storili, bi bilo to, da povdarjajo samo velike probleme, na katere se potem hočejo politiki nujno odzvati. In eh, izkušnjava, ki se jim pri tem porodi, je, da poskušajo te probleme reševati s pomočjo kazanskega prava. Predtem je treba posvariti politike. Kazansko pravo ni rešitev nekakšnih političnih problemov. Torej, paziti moramo na to, da bo vse. potekalo logično, da bo vse skupaj bolj uh, pregledno. V Evropi obstajajo tukaj različni nacionalni konteksti in različne kulturne tradicije, naprimer na področju uh, eh, eutanazije in nekaterih drugih zadev. Vsaka država ima neke vrste stara bremena, če hočete, na tem področju in sedaj ne bi imelo smisla uh, iti se harmonizacijo. Kazansko pravo mora odražati tudi nacionalno tradicijo človekove pravice. Seveda tukaj gre za spoštovanje subsidijarnosti, načela subsidijarnosti in vprašanje, kje in kdaj lahko Evropska unija ustvari dodano vrednost. Torej, ne moremo samo uporabljati načel, ki so zapisane črno na belo na listu papirja. To nas ne bo nikamor pripeljalo. Zato sem sam začel razmišljati, kako bi bolj operativno komponento tudi vključili v te razmisleke. To je pomembno za vse institucije na vseh ravneh. Odbor Libe je namreč pristojen za celo vrsto stvari. Sveda mi ne monopoliziramo razprave o kazenskem pravu. Kazensko pravo uh, je nekaj, kar se lahko pojavi v okviru katerekoli evropske politike. Naprimer, tudi drugi odbori, odbori za okolje in eh, nekateri drugi v Evropskem uniji se morajo ukvarjati z nekaterimi vidiki kazanskega prava. Neke vrste skupno eh, usmeritev potrebujemo tukaj. No, po teh razmislekih računamo na podporo tudi drugih odborov. Treba pa je vedeti, da moramo na inteligentni način delati in delovati. Eh, v tem smislu potrebujemo neko novo skupino za koordinacijo delovanja na področju kazanskega prava. No, komisija je poskusila ustvariti neke vrste medresorsko usklajevalno skupino za kazansko pravo. Seveda pa je treba stvari tukaj koordinirati, treba je ustanoviti interdisciplinarne skupine. Leta 2009 je svet eh, sprejel sklep, potem je komisija pripravila sporočilo o tej temi in Evropski parlament takrat eh, ni oblikoval svojega stališča o tem. Vendar sedaj je pravi trenutek ravno zato, kajti ta medresorska usklajevalna skupina se bo morala začeti bolj uh, koherentno, dosledno in sistematično lotevati vprašanj kazenskega prava. No, ampak to ne velja samo za parlament, to velja za vse evropske inštitucije. Toliko bi morda za uvod bilo čisto dovolj, gospod predsednik, eh, kar zadeva rok za vložitev predlogov spremem, ta je 5. marec, 20. Eh, ali 21. marca pa bomo v odboru glasovali o tem. Hvala, gospod Dejong. Komisija mislim, da bi tudi želela nekaj reči v zvezi s tem. Predstavnik komisije je tukaj ali predstavnica. You, Hvala, gospod predsedujoči. Kratek bom. Komisija pozdravlja to poročilo. Mislimo, da je skladno s sporočilom komisije iz septembra lani. Je pa tudi odraz dogovora, sporazuma na visoki ravni. In komisija bo uh, z veseljem se vključila v medinstitucionalno delo v zvezi s temi vprašanji. V podrobnosti pa se v tem trenutku ne bom spuščal. Hvala. Of... Dobro, sedaj pa imamo kratek seznam poslank in poslancev, ki so se javili k besedi. Najprej gospod Foss. hvala poročevalcu in hvala, da smo lahko na tem delikatnem področju dobili neko uh, osnovo, na kateri lahko delamo naprej. Sam imam nekaj manjših vprašančkov, ki sem si jih zapisal. Ko gre za uvodno izjavo L, ko gre za lastni. Uh, so zakonodajalski postopek v Evropskem eh, parlamentu. Poročevalec bi nam morda lahko bolj konkretno povedal, kaj je imel tukaj v mislih. Sam ne vem, kako naj bi to bilo videti. Potem uvodna izjava M. Tukaj pa se sprašujem, ali sploh potrebujemo na tem področju medinstitucionalni sporazum. Mo je to treba res tako formalizirati ali pa lahko morda raje rečemo, vsi, ki se ukvarjajo s kazenskim pravom, z določenim področjem se morajo sestati. Potem druga točka v poročilu. Tukaj se pa sprašujem, kaj pomeni Eh, stvarne dokazi oziroma dej, tehtni dokazi. Kakšni so to dokazi uh, v okviru kazanskega materialnega prava? Tu je morda šlo nekaj predaleč. V točkah 8 in 10 pa mislim, mm, da bi morali opraviti splošno eh, razpravo o morebitnih dodatnih upravnih strukturah, ki bodo na ta način nastale ali so te res potrebne, ali je praktično izvedljivo jih eh, ustanavljati. To sem se spraševal, ko sem to preberal. Zlasti pri osmi točki moram reči, da se ne strinjam s tem. Imeti nekega posebnega komisarja za kazansko pravo se nam zdi kontraproduktivno. Izkušnje namreč kažejo naslednje. Vsak komisar, ki je pristojen za neko konkretno področje, hoče spremati vedno nove eh, pravne akte in zato bi bilo morda nekoliko nepremišljeno, če bi se odločili za imenovanje komisarja samo za kazansko pravo. Še zlasti to govorim, ker bi to pomenilo pri komisiji novo službo, novega komisarja, nove kadre in tako naprej. Če pravimo področje kazenskega prava, potem je za to kazensko pravo pristojen komisar oziroma komisarka, ki se ukvarja z pravom nasploh in uh, v notranji organizaciji dela bi potem komisija morala to domisliti. Mislim pa, da absolutno ne potrebujemo dodatnega komisarja. To bi celo lahko bilo kontraproduktivno. Potem točka 11. Tukaj se mi zdi dobro, da predlagamo krepitev pravne službe. Tako kot vemo, vsi parlamenti imajo svojo pravno službo in mislim, da bi tudi mi morali nekaj podobnega imeti. Tukaj bi morda morali povdariti, da je treba absolutno okrepiti našo pravno službo. In na koncu še točka tri. To poročilo je strukturirano glede na uh, postopke, potem glede na načela, ki jih je treba upoštevati na področju kazanskega prava. Ta načela, ki so v tretji točki, no vem, ker je dolžina poročila vedno predpisana in je to omejitev za poročevalca, ampak vseeno bi predlagal, da bi ta načela še nekoliko razdelali. Ta seznam ni izčrpen. Vsekakor bi mu lahko dodali še nekaj k tukaj navedenim načelom, ki so pomembna za kazansko pravo. Tu bi torej še nekaj predlagal, da se doda. Hvala. Vielen Dank. Hvala, gospa Ludford. Sedaj ste vi na vrsti. Hvala, predsednik. Tudi jaz sem hvaležna gospodu De Jongu za to koristno poročilo. Zagotoviti moramo resnično zelo koherentno poročilo, ki bo ustvarjalo dodano vrednost ne želimo se sedaj namenoma umešavati eh, v vse spremembe eh, sistemov kazenskega prava v državah članicah. Kajti to je kontroverzno področje. Nasprotujoča mnenja se tukaj pojavljajo. Sveda gre za politični problem, problem politične narave predvsem. Ampak vseeno. To lahko razrešimo. Mislim, da je treba ugotoviti, da je v anketi Eurobarometra javnost podprla to kot eno od glavnih prioritet Evropske unije, namreč boje proti resnemu, čezmejnemu kriminalu in problemom onesnaževanja okolja. Torej ne gre samo za politično podporo, temveč tudi podporo javnosti. Evropski uniji za boj proti organiziranemu kriminalu. Ampak moramo biti pa vseeno previdni, moramo nujnost, subsidijarnost in sorazmernost upoštevati, kot je pravilno nam svetoval gospod De Jong. Ampak vseeno, potrebujemo neke skupne postopkovne, procesne pravice. To smo ugotovili, ko smo se pogovarjali o vzajemnem priznavanju sodnih odločb. Torej, vzajemno priznavanje je topo orodje, treba je zagotoviti ustrezno organizacijo za to, treba je vedeti, kje, za, kje je črta ločnica, ampak gre za to, da razvijemo skupna načela in prakse, ne da bi neustrezno se umešavali v domače pravne sisteme držav članic to bo še teže, ko bomo hoteli definirati kazenske sankcije in eh, kaznovalni režim. Sama nisem strokovnjak za to, ampak verjetno je tukaj kar težko politike kaznovanja nekako uskladiti, določiti minimalne, maksimalne kazni na ravni EU. Vsekakor potrebujemo več koherentnosti, več discipline, kar zadeva področje kazanskega prava. In boljše usklajevanje je potrebno med institucijami. Strinjam se s tistim, kar pravi gospod Vos, da nočemo ustanavljati velikih birokratičnih struktur, ki se bodo samo nekaj sestajale, pa nič dosegle. Ampak komisijo bi pa lahko spodbudili k temu, da določi enega od komisarjev ali komisark, ki bi bil odgovoren, da ne rečem pristojen za kazansko pravo. Ne vem, to je treba še raziskati. Morda potrebujemo tudi, ne vem, medinstitucionalni sporazum na tem področju. To ne vem. Vem pa, da moramo ko pripravljamo zakonodajo v okviru kazenskega prava, vedno vključiti v pripravo vse zainteresirane, tudi strokovnjake za konkretno področje, nacionalne parlamente, nevladne organizacije, eh, evropske odvetniške zbornice in podobno. Z njimi se je treba posvetovati, preden bomo nekaj prelili v zakon. Pa tudi pravna služba bi morala biti bolj vključena v svetovalno delo, ko poslankam in poslancem, ko pripravljamo zakonodajo. Bolj kot do sedaj bi morala pravna služba se tukaj angažirati. Samo moram priznati, da nimam takšnega, takšne podpore službe Evropskega parlamenta, ki bi recimo pripravljala ali pomagala pri redakcijskem delu, ko gre za uh, pripravo zakonskih aktov. Ne vem, direktive ravno ne, ampak nekaj uh, bi nam morali znati povedati, kakšen bo učinek tega našega dela in naših besedil. In časih so ljudje, ki v praksi delajo, tisti, ki nam lahko tu svetujejo in pomagajo. Ne samo institucije se morajo usklajevati, temveč tudi posvetovati z ljudmi v praksi. ugraditi moramo tudi temeljne pravice v vso zakonodajo, ki jo pripravljamo in sprejemamo. Vemo, da sedaj lahko stvari drugače zapišemo. Vsekakor bi morale temeljne pravice bolj eksplicitno v teh eh, ukrepih in aktih biti vključene. Še nekaj je kar se zelo počasi premika naprej. Namreč pregled sprejetih pravnih inštrumentov. S tem evropskim nalogom za eh, priprtje smo začeli razmišljati, kako je treba to vse vključiti, sorazmernost in tako naprej. Ko pa gre za evropski preiskovalni nalog, EPN, pa moramo pa vidimo, da komisija, svet in tudi mi lahko hitreje delamo, zato ker smo se nečesa že naučili iz preteklosti. Slej kot prej moramo ugotoviti, ali z našimi uh, predlogi za, zakonskih aktov ustvarjamo tudi krivice. Naj povzamem, več usklajevanja res potrebujemo, več koherentnosti, ne samo med institucijami, ugraditi moramo v te v naše delo tudi eh, mnenje in znanje ljudi iz prakse in strokovnjakov. Tisto, kar bomo sprejemali v obliku zakonodaje, naj čim manj eh, moti nacionalne pravne sisteme in strukture, kajti konec koncev so se lete eh, v mnogih primerjih eh, razvijale stoletja. Vseeno pa moramo zapolniti vrzeli, ki obstajajo pri čezmejnem eh, kriminalu, ko kriminalci izkoriščajo razlike med posameznimi zakonodajami. Vem, da je to težko zapisati, ampak vseeno z predlogi spremem po to moč narediti ali bi lahko rok za uh, ulaganje predlogov sprememb podaljšali ne naslednji ponedeljek, ampak recimo naslednji nja sreda. Moji predlogi sprememb sicer ne bodo veliki, ampak uh, vseeno za njihovo pripravo potrebujem nekaj časa. Gospa Lopez. Gracias, presidente. Efectivamente, este proyecto de informe. Hvala, gospod predsednik. Ta osnutek poročila je nekaj, kar je nujno bilo treba pripraviti, kajti Lizbonska pogodba je odpravila tretji stebr in sedaj imamo mi pristojnosti soodločanja kot zakon so zakonodajalci in imamo več pristojnosti, ko gre za čezmeno kriminaliteto. To smo ugotavljali že, ko smo razpravljali o trgovanju z ljudmi, o sankcijah in tako naprej. No, ampak obstajajo še druge teme, druga področja, kjer obstajajo težave. Zato, ker ni včasih jasno, ali gre za uh, upravne postopke ali kazenske postopke, ki jih je treba pri posameznim primeru uporabiti. No, upravne kazni, mandatne kazni in tako naprej, tukaj ni problem. Ampak, če gre za uh, huda kazniva dejanja, tukaj pa bi morali kazensko pravo harmonizirati, se mi zdi. Ampak šele na začetku te poti smo z tem mnenjem. In ko bo svet dobil stališča svoje delovne skupine, ne vem, kako uh, bo lahko prišel do neke skupne ugotovitve, kajti vsaka država članica bo ustrajala na svoji nacionalni suverenosti in ne bo želela, da se njena zakonodaja zato spremenja ta delovna skupina sveta verjetno iz očitnih razlogov ni prinesla rezultatov, ki bi jih človek morda pričakoval. Potem imenovanje komisarja, odgovornega za usklajevanje vseh predlogov, ki vsebujejo določbe kazenskega prava. No, od začetka veljavnosti Lisbonske pogodbe obstaja delovna skupina, ki se ukvarja z kazenskim pravom in tudi z na tej podlagi nastajajočimi zakonodajnimi akti. To gre za zelo občutljiva področja in vprašanja. Nekdo je to že rekel pred menoj. Torej, Morda bi ne bilo dovolj imeti delovno skupino na ravni sveta, ampak ustanoviti še neko drugo delovno skupino, katere cilj bi bilo harmonizacija nekega kazanskega zakonika na evropski ravni. Nekateri strokovnjaki in akademiki so bili prisotni na naši javni razpravi decembra lani in če se dobro spomnil, so rekli, da je treba najprej cilje harmonizirati in tudi inštrumente, ki jih imajo posamezne države članice. No, to je bolj filozofska tema, ampak zaradi tega bi vse eno morali uh, komisijo spodbuditi, da začne z delom na tem področju. Torej ne vemo čisto natančno, v katero smer se bo ta razprava razvijala in kako naj bi bila vseobsegajoča, kako naj bi bila izčrpna, kaj se naj bi obsegala. Zato ne vem, v kolikšni meri bo Evropski parlament res lahko odigral svojo vlogo. Zdi pa se mi, da mora komisija biti tista, ki bo ustvarjala nek inštrument, tako da bomo ne samo delali v okviru Eh, delovnih skupin, temveč prišli tudi do nečesa konkretnega. Če ni drugih pripomb, gospod Brons, ja, vi ste zadnji, ki boste sodelovali v tej razpravi. A, eh, gospod De Jong je zelo pošteno, elokventno in neposredno razložil težave, s katerimi se soočamo. Verjetno gre za najbolj neod, neodvisno uh, poročilo, ki sem ga kdajkoli slišal od eh, poročevalca. Uh, govoril je o razlikah v kulturi v posameznih državah, o razlikah v kaznjivih dejanjih in uh, rekel je, da nima smisla uvajati novih kazni za nove uh, kazniva dejanja. Eh, povedal je, da se razlikuje tudi materialno pravo in človek bi na koncu lahko rekel, da, nima, da, da, da ni nobenega smi, smisla eh, poskušati poenotiti ta področja. Verjetno ni tega mislil. Ampak eh, vseeno obstajajo področja protisocialnega vedenja, čezmejno gledano, ampak to še ne pomeni, da moramo harmonizirati eh, pravo. Najprej se je treba eh, odločiti, ali se država eh, izročiteljica strinjala s tem, kaj je po našem kaznivo dejanje. Mislim, da bi morali sklepati bilateralna sporazum, sporazume in da ne bi smeli se odločati za uh, instrumente, kot je Evropski nalog za prijetje ampak eh, v starih časih so bili potrebni dokazi, da je nekdo naredil kaznivo dejanje, preden je kdo bil izročen. Eh, in meni bi bilo bolj všeč, če bi se vrnili k temu sistemu. Hvala lepa, gospod Cornelius de Jong. Eh, sedaj vam dajem besedo za zaključek. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Najprej bom odgovoril na postavljena vprašanja. E, uvodna izjava L. Predlagam, da parlament skupaj razmisli o vprašanju e, postopkov. Ves, e, ali naj zagotovimo večjo skladnost potem odstavek 11. Eh, pravna služba ima pomembno vlogo pri zagotavljanju skladnosti materialnega prava in eh, vlogo pravne službe bi lahko še povečali. Ravno tako bi lahko ta pravna služba dajala eh, svoja mnenja o konkretnih določbah, o katerih bi razpravljali. To bi omogočilo tudi izboljšati kakovost našega zakonodajnega dela. V eh, takšnem poročilu, po moje, ne moremo eh, določiti eh, praktična, eh, praktičnega načina izvajanja. Predsedstvo je tisto, eh, ki mora to preučiti in pri tem mora upoštevati cilje, ki naj jih dosežemo. Zdaj se bomo sprejeli tudi nove ideje, Tudi sam imam nekaj predlogov sprememb. Seveda moramo spoštovati omejitev v besedah, ki jih lahko uporabimo. In danes sem prejel nekaj predlogov sprememb, ki jih bom vključil v besedilo. Potem ste mnogi omenjali vprašanje, ali je tu potreben eh, medinstitucionalni sporazum. Komisija je rekla, da bi bil nek uh, memorandum of understanding potreben, nek memorandum o sporazumu. Sam bi uh, bil bolj naklonjen pravemu sporazumu, kajti v tem parlamentu se nam veliko krat zgodi, da naredimo dva koraka naprej, potem pa recimo ne pride do soglasja z uh, svetom in komisijo, pa naredimo korak nazaj. v eh, neki delovni skupini sveta bi lahko dosegli večjo usklajenost med našimi pristopi. Z rezolucijami internih vprašanj ne moremo reševati, ampak če bi se lahko dogovorili o medinstitucionalnem sporazumu, bi to bilo mogoče. Lahko bi se dogovorili tudi o Eh, memorandumu o sporazumu, ampak kot sem rekel, meni bi bilo ljubše doseči eh, pravi sporazum, kaj, ampak v vsakem primeru je dobro imeti nekaj napisano. Potem vprašanje komisarja. Ne gre za to, da bi imeli novega komisarja, kot je rekel uh, gospod Fos. Ne. Če bi imeli novega komisarja, bi to pomenilo veliko težav. Ampak. Meni se zdi eh, zapleteno, da imamo dva komisarja vključeno, eh, ki sta delno pristojna za to področje. In to eh, znižuje učinkovitost komisije. In če bi imeli samo enega eh, komisarja, ki bi bil odgovoren za usklajevanje kazanskega prava in če bi ta komisar opravljal svoje delo tako, kot je treba, bi na ta način lahko prihranili na času in denarju. In, na, in potem se nam ne bi bilo treba toliko posvetovati s pravnimi službami. Zdi, torej, kaj hočem povedati, da, je, da bi bilo treba zagotoviti, da je en komisar odgovoren za celo področje in da bi tudi parlament poklical vsakeč enega komisarja, ne pa da se moramo pogovarjati z več komisarji, od katerih je vsak uh, odgovoren eh, za, uh, del, za eno od, uh, od področji. Torej, nisem govoril, da bi imeli novega komisarja, ampak enega komisarja. Potem drugi odstavek. Za sporočilo komisije vidimo, da pravi, da če ne bomo harmonizirali, če ne bomo poenotili tega področja, bodo. Eh, storilci kaznjivih dejanj šli v tiste države, kjer so kazni za isto kaznjivo dejanje nižje. Jasno bi morali določiti razloge, zaradi katerih je kazensko pravo potrebno. Vse, kar je napisano v drugem odstavku, moramo brati v tej luči. Vsi Eh, eh, se strinjamo, da je drugi odstavek zelo pomemben. Ali je še kaj, na kar nisem odgovoril? 8 eh, in 10 od teh dveh odstavkih sem govoril. Gospa Latford. Po enotenje procesnega prava. Tudi tu potrebujemo minimalna janstva. Kaj ti gre za zaupanje v naš sistem in vemo, da je tu veliko problemov. No, na področju procesnega prava vemo, da potrebujemo jamstva. V kazenske pravo moramo upoštevati še druge kriterije mislim, da sem odgovoril na glavna vprašanja. Sam nimam nobenih težav s tem, da bi preložili rok za ulaganje predlogov sprememb, kajti kot veste, si želimo vsi hitrega zaključka tega dela. Dobro smo sodelovali s eh, poročevalci v senci in upajmo, da bomo lahko eh, tudi delali na predlaganih predlogih sprememb. Torej, novi rok je kdaj? Sedmi mart. To je bil edini datum, če je eh, to v redu za poročevalce v senci. Sedmi marec, a je to v redu? Je to dost daleč? ampak slišal sem, da bi bilo mogoče podaljšati rok do 14. marca. Je to sprejemljivo za vse? To ne bo vplivalo na naš časovni okvir. 12. aprila bomo namreč glasovali o poročilu gospoda Dejonka. Torej, 12. aprila bomo glasovali, 14. marca pa je rok za uh,